So, I speak in German. So, ich war schon draußen und habe versucht, wie in der Bibel alle einzuladen. Bila sem že zunaj in sem poskušala kot v Bibliji vse povabiti noter, ampak mi ni uspelo. In spet se vračamo na temo od danes do povdne. Biblija igra pomembno vlogo. Dobro, veselimo se, da je generalni direktor Polgar tukaj z nami. Nekaj ljudi me je spraševalo, zakaj nismo povaz, povabili gospe Reding. Ne vem, zakaj me to sprašujete. Bila je tukaj decembra. In potrebujemo zdaj tistega, ki je pod eh, gospod Redingova odgovoren za upravljanje tega dela in zato me zelo veseli, da je gospod Polgar tukaj z nami. Lepo ga pozdravljamo in preden mu damo besedo, eh, pa mora gospod Takola po naročilu gospoda Lokegarda nekaj povedati, ampak gospod Takola, tri minute vam dam na voljo, v tem času morate vse povedati. Tri minute torej, izvolite. Majko. Kedoksija pojata, to, to ste mikrofoni on nič, pale. Hvala, predsednica. Upam, da se zdaj slišimo. No, morda je malo prezgodaj, ampak eh, zelo lepo je, da je gospod Polgar danes z nami in da nam bo povedal poročilo Komisije o komunikaciji. Gospod Lökegard pa želi, eh, da bi poslanci bili seznanjeni s to temo in težava je v tem, da čeprav poročilo seboje številne dobre elemente, ne prinaša ničesar novega v razpravo. Eh, ne vsebuje tistih elementov, ki jih je odbor zahteval. Ne gre torej za celostno strategijo komuniciranja. To ni samo stališče skupine Alde, ampak tudi stališče skupine Evropske ljudske stranke in socialistov in demokratov. To je bilo izraženo v odboru za ustavne zadeve, kjer so bili vloženi tudi predlogi sprememb v to smer. In eh, tako kot naš odbor, tudi oni niso dobili ustrezne strategije. Zato želimo imeti celostno strategijo, kakršno smo zahtevali in primerno bi bilo, da bi naš odbor skupaj z odborom AFKO in skupaj s predsednikom odbora AFKO organiziral skupen sestanek, kjer bi določili naša skupna stališča. Eh, no, morda nas bo gospod Polgar vse presenetil in nam bo pokazal tako celostno strategijo komuniciranja in morda nam bo uspel dokazati, da je ocena gospoda Lökegarda in drugih poslancev v zvezi s tem poročilom neotemeljena. Ampak, če nas ne boste presenetili, v vsakem primeru upamo, da bomo dobili predlog celostne strategije čim prej. Hvala. Ja. Eh, ampak zato, da bomo vedeli, ali bomo doživeli to presenečenje, moramo seveda ostati tukaj in prisluhniti direktorju. No, ne morete vi poročati gospodu Lokegardu, kaj se dogaja. E, lahko koga pa oblastite, da glasujo v vašem imenu, ampak zdaj sem vam dala besedo, da v imenu gospoda Lokegarda spregovorite in zdaj bodite tudi prisotni v njegovem imenu. Ne morete zdaj oditi. To ni pravično. Če se torej nad nečem pritožujete, potem e, morate dati tudi možnost. E, nasprotniku, da odgovori. No, kakorkoli že, gospod Polgar, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem članom in članicam odbora in najlepša hvala za to priložnost, da vas naslovim. Mislim, da imamo v komisiji in parlamentu skupni cilj, to je uspešno komunicirati z državljani o Evropi in zato me veseli, da lahko nagovorim ta odbor, ki ga izredno spoštujem in prvič sem pred vami v novi vlogi kot generalni direktor eh, direktorata za komuniciranje. Na podlagi poročila eh, o komunikaciji o Evropi z državljani in mediji za leto 2012 želim predstaviti, kako lahko skupaj eh, Eh, na podlagi sodelovanja postanemo pravi partnerji pri komuniciranju o Evropi. V teh težkih časih delež evropskih državljanov, ki zaupajo v institucije evropskih, uni, eh, Evropske unije, znaša manj kot eh, 50 odstotkov. To kaže eurobarometer in take številke kažejo, da je vedno znova potrebno dokazovati dodano vrednost Evropske unije za državljane, potrebno je odgovarjati na legitimna vprašanja, kot naprimer, zakaj potrebujemo gospodarsko upravljanje, kakšne pravice imamo kot državljani Evropske unije, kakšen učinek imajo politike Evropske unije na moje vsakodnevno življenje. Ne smemo pozabiti, da je naša Evropa Evropa državljanov.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 zdaj opraviti vse priprave za naslednjo fazo, naslednjih 24 mesecev. Samo če bomo zdaj postavili trdne temelje, bodo naše prizadevanja uspešne in bomo ljudi prepričali o tem, da jim Evropska unija lahko v teh kriznih časih nekaj prinese. Specifične komunikacijske kampanje z uporabo vseh naših orodij, predstavitvami, spletnimi stranmi in podobnim drugim bodo v osredju naših prizadevanj in eh, tudi v središču našega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Na ta način bomo poskušali doseči čim večje število evropskih državljanov in oni bodo tisti, ki bodo v središču naših prizadevanj. Tudi sam Evropski parlament, če lahko tako rečem, poseblja to predanost demokratični Evropi. Eh, in eh, črpa svojo legitimnost od evropskih državljanov. To seveda izhaja iz eh, svobodnih volitev, to ne samo, da krepi vlogo parlamenta, ampak eh, to prispeva tudi k krepitvi temeljnih vrednot in idealov Evropske unije. Ključni cilj Evropskega leta državljanov leta 2013 bo mobilizirati evropske voljice v času pred parlamentarnimi volitvami leta 2014. Mi kot DGKOM bomo svoje strokovno znanje in orodja dali na voljo vam, zato da bi povečali ozaveščenost javnosti o volitvah. Eden primerov tega bo eh, eurobarometer, ki ga bomo izvedli na temo državljanstva. Eh, da bi ljudje se vključili v evropsko razpravo, pa boste morali pri tem sodelovati tudi vi kot član Evropskega parlamenta, morali se boste vključiti v ta postopek in sodelovati z nami v vseh fazah med pripravami, med izvajanjem in tudi uh, v nakladnih ukrepih. Naj torej spregovorim nakratko o medinstitucionalnem sodelovanju. Medinstitucionalna skupina o informiranju je ključni okvir za doseganje naših ciljev. Učinkovito moramo sodelovati zato, da bomo uh, uresničili prednostne naloge, zgradili Evropo državljanov in v največji meri izkoristili evropske politike. Pred kratkim sem o tej strategiji in parlamentarnih volitvah eh, govoril tudi z dvema podpredsednikoma Evropskega parlamenta, ki sta odgovorna za komuniciranje, to sta gospa Podimata in gospod Karas. Taka srečanja predstavljajo prvi korak v našem skupnem pristopu. Medinstitucionalna skupina bo ključni forum za naše priprave v času pred parlamentarnimi volitvami. Junija 2011 je ta skupina pozvala vse institucije, naj zagotovijo, da bo Evropsko leto državljanov uspešno. E, pred poletjem bo prišlo še do enega srečanja te skupine in to bo eh, srečanje skupine v celoti in takrat eh, bomo eh, začeli izvajati naše naslednje korake. Zdaj pa dovolite, da preidem kar na samo poročilo, ki ste ga danes prejeli eh, od podpredsednice Redingove. Še nekaj bi rad jasno povedal. Mi na komisiji eh, E, seveda tudi poslušamo, kaj pravite vi kot parlament. Naše poročilo je vključeno vključuje številna priporočila parlamenta o novinarstvu in novih medijih. E, Prikazal bom, kako bomo razvijali orodje za komuniciranje, zato da bi zagotovili boljše komuniciranje na ravni držav članic, torej decentralizirano komuniciranje, zato da bi izboljšali informacije Evropske unije za državljane in novinarje in zato da bi spodbujali vse evropsko razpravo eh, s podporo medijev. Torej, boljše komuniciranje na ravni držav članic. Naše sporočilo mora biti bliže državljanov. Eh, s pomočjo decentraliziranega informiranja. Potrebujemo lokalne multiplikatorje, ki poznajo eh, lokalne razmere in oni imajo enkratno možnost, da Eh, posredujejo sporočila, ker poznajo pomisleke državljanov in državljank. V času gospodarske krize je ključno najti stroškovno čim bolj učinkovite načine, kako doseči državljane. Zato bomo konsolidirali in nadalje razvijali naše orodje komuniciranja v državah članicah, še posebej eh, to velja za javni prostor, ki si ga delimo tudi z eh, Evropskim parlamentom in tu so tudi upravljalska partnerstva, pri katerih ki jih tudi izvajamo v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Torej, kar zadeva eh, Evropski javni prostor, mi, parlament in komisija smo na ta način eh, razvili odličen, eh, odlično platformo, dodali smo tri nove javne prostore v letu 2011, zdaj jih je skupaj 16 in vsi so v zadnjem letu sprejeli več kot 3 milijone državljanov. Ti predstavljajo enkratno platformo za spodbujanje zanimanja za evropska vprašanja. Še posebej se osredotočajo na ciljne skupine, kot, so, naprimer, evropski, eh, kot je naprimer Evropska mladina. Leta 2012 bo še več sodelovanja med eh, parlamentom in komisijo. In parlament pripravlja tudi oceno lanskih dejavnosti in letosnih programov za delo, eh, oziroma to pripravljamo mi na zahtevo odbora AFKO. Uh, 18 upravljanskih partnerstv, ki jih imamo v državah članicah eh, in ki temelijo na tristranskem sodelovanju med Evropskim parlamentom, komisijo in državami članicami, eh, so se izkazali za odlično orodje za komuniciranje, res eh, doprinašajo k spremembam na terenu. In sicer na ta način so naše dejavnosti bolj politično legitimne in hkrati se lahko dotikamo tudi eh, področji, kjer ima Evropska unija omejene pristojnosti, naprimer izobraževanje. Sodelujemo z državami, članicami in vladami in tudi na ta način lahko organiziramo dogodke, ki so bolj prepoznavni za državljane. Po zaslugi teh uspešnih partnerstv eh, pričakujemo, da bo leta 2012 precej preseženo število 100 projektov, ki je bilo doseženo leta 2011. Letošnje dejavnosti bodo vključevale televizijske programe, razprave in usposabljanje učiteljev o evropskih temah. Zdaj pa kar zadeva eh, boljše informiranje Evropske unije za državljane in novinarje. To je nekaj, česar se lotevamo pravzaprav vsak dan. Tu imamo tri ključne primere, ki kažejo, kakšne so naše dejavnosti. Najprej so tu tako imenovani ediki, eh, torej eh, to uh, eh, so središča za obveščanje, potem uh, so tu spletne strani za otroke in odrasle, ki so na voljo za evropsko javnost in pa tretjič so tu boljše storitve za novinarje. 500 edikov po vseh državah članicah igra ključno vlogo pri približevanju Evropske unije državljanom. Uh, ponujajo uh, lahko dostopno Eh, točko za stike in na ta način lahko državljani enostavno izvedo, kakšne so njihove pravice po evropskih pogodbah in sekundarni zakonodaji. Leta 2011 smo razvili sistem vse na enem mestu. Ta omogoča, da državljani lahko preko telefona in eh, preko teh eh, centrov prejmejo neposredne informacije. Ravno tako lahko do informacij do informacij dostopajo preko spleta in eh, ustreznega portala. Eh, sedanji program EDIKO se izteče, se je iztekal ob koncu 2011 in komisija se zdaj odloča o novi generaciji eh, EDIKO za obdobje 2013 do 2017. Želimo zagotoviti, da bodo državljani videli človeško podobo Evropske unije tudi v prihodnjih letih in tudi vi kot Evropski parlament ste izkazali veliko zanimanja za edik. Ravno tako ste zahtevali spremembo v proračunu za leto 2012, zahtevali ste, da edik, eh, ediki podpirajo tudi delo parlamenta in eh, nedvomno bodo igrali pomembno vlogo tudi v času pred evropskimi volitvami. Ediki so torej ključni del našega skupnega pristopa k eh, obveščanju in komunikaciji. Ravno tako poskušamo doseči mlajše državljane po Evropski uniji. Lani, eh, kot del agende za pravice otrok, smo eh, ustvarili eh, spletno stran od kotiček za otroke, ki ponuja lahko dostopne informacije za otroke. Ponujemo pa tudi kotiček za učitelje, ki nudi učne materijale učiteljem za uporabo v razredu na evropske teme. Tudi letos bomo še naprej razvijali te pomembne vire da bi spodbujali razpravo o evropskih vprašanjih, pa komisija eh, išče eh, tudi medijske ponudnike izven Brusla v državah članicah, poleg parlamenta, eh, ki je pripravil. Eh, konferenco o novinarjih in novih medijih. Organiziramo tudi druge eh, dogodke, naprimer delavnico v Grčiji, kamor so prišli novinari iz vse Evrope. Eh, Zdaj je seminarje za novinarje pravzaprav mogoče organizirati kjerkoli, ravno tako pa naša pogodba omogoča tudi drugim institucijam, naprimer parlamentu, da igrajo vlogo gostitelja pri teh seminarjih. E, informacijski uradi parlamenta in predstavništva parlamenta bodo tudi igrali zelo pomembno vlogo pri ozaveščanju o Evropi na mednarodni ravni. Ta predstavništva in informacijski uradi bodo organizirali tiskovne konference in uh, bodo skupaj odgovor, odgovarjali na novinarska vprašanja. Zdaj pa še kar zadeva eh, spodbujanje vse evropske razprave s podporo medijev. Z podporo neodvisnim medijem bomo še naprej razvijali vse evropsko razpravo o vprašanjih povezanih z Evropsko unijo zagotavljanje kakovostnih informacij na, eh, v več, prek več medijev, eh, televizije, radija, spleta. Eh, še naprej bomo podpirali Euronews, podpiramo Euronet, še naprej bomo podpirali tudi spletna, spletno orodje Press Europe. In nameravamo evropsko razpravo približati tudi mlajšim generacijam. Povečali bomo prisotnost na socialnih omrežjih in ta način dosegli tudi njih. Študije Eurobarometra kažejo, da je televizija še vedno najpomembnejši medij za evropske državljane, iz katerega črpajo največ informacij o Evropi in zato se na komisiji strinjamo s tem, da je televizija kot medij nepogrešljiva in še naprej bomo eh, spodbujali eh, ustrezno razpravo o evropskih temah preko. Euronews, ki je dejansko postal eh, referenčni eh, kanal za evropske zadeve. Zdaj oddaja v enajstih jezikih in eh, vsakodnevno pritegne več kot pet milijonov gledalcev. Nov partnerski sporazum z Euronews ni odprt samo za komisijo, ampak tudi za druge evropske institucije, torej tudi za Evropski parlament. Leta 2012 na podlagi priporočil poročila o novinarstvu in novih medijih, nameravamo evropske razprave eh, razširiti po vsej Evropi s pomočjo uh, Euronews. Uh, sicer pa radio velja za uh, tisti medij, ki jim državljani najbolj zaupajo in uh, ravno zato je tako pomembna evropska radijska mreža, tako imani Euronet, ki je dobil v zadnjem letu tri nove člane iz Estonije, Cipra in Slovaške. Trenutno uh, ta mreža združuje 22 radijskih uh, postaj in 8 študentskih radijskih postaj, ki eh, vsak dan dosežejo 20 milijonov poslušalcev. V letu 2012 bomo še naprej razširili vse evropske razsežnosti vsebin, eh, ki jih predstavlja ta prva vseevropska radijska mreža. Kar pa zadeva Press Europe, to je eh, najnovejša od treh orodij in evropejcem nudi izbor člankov o evropskih zadevah iz nacionalnih in mednarodnih časnikov in eh, spleta. Eh, Ti članki so potem prevedeni v deset eh, jezikov in na ta način premagujemo jezikovne ovire in eh, spodbujamo razpravo. Stran vsak mesec obišče eh, več kot pol milijona obiskovalcev in to nameravamo v prihodnje še nadgraditi. Kar pa zadeva eh, vplivanje na javno razpravo glede zadev, kot je naprimer akta v zadnjem času, eh, Vse to terja, da iz, povečamo našo prisotnost na socialnih omrežjih, kot je naprimer eh, Twitter in drugi, in tudi tam mora potekati razprava o evropskih vprašanjih. Eh, komisija je lani vzpostavila posebno skupino za socialna omrežja, kjer je zastopanih več strokovnjakov in Eh, ta bo zagotavljala izmenjavo najboljših praks, zato da bi dosegli čim večji učinek eh, ključnih evropskih dogodkov, kot je naprimer nagovor predsednika komisije o stanju Uniji. Ravno tako smo uvedli tudi medinstitucionalni uredniški odbor za splet. Eh, ker vemo, da eh, pa državljane najbolje dosežemo na lokalni ravni, bomo uporabili tudi eh, pilotski projekt Evropskega parlamenta za socialne medije, pri katerem sodelujejo tudi predstavništva v državah članicah. Našo zavezo neodvisnim medijem pa najbolje dokazuje vzpostavitev centra za medijsko, medijski pluralizem na univerzi v Firencah. Eh, sodelujemo s ključnimi deležniki, kot so akademiki, politiki, novinari eh, in ta center je že letos eh, januarja imel prvo otvoritveno srečanje oziroma zasedanje in ena od najpomembnejših dejavnosti, ki jih bo center izvedel letos, bo poletna šola za novinarje in uh, druge delavce v novinarstvu na temo preiskovalnega novinarstva. Če torej zaključim. Rad bi na vas, člane tega odbora, naslovil uh, poziv glede rezerve, ki jo je vaš odbor uh, predvidel glede dela proračuna za komuniciranje. Kot vidite, na komisiji poslušamo vaše priporočila in jih poskušamo prenesti v prakso. Šli smo celo še korak naprej. V nasprotju z našim začetnim stališčem smo zagotovili izvajanje pripravljalnega ukrepa o preiskovalnem novinarstvu preko študije izvedljivosti. Eh, in to smo naredili potem, ko ste vi zahtevali spremembe eh, v proračunu za leto 2012. Torej, ta pripravljalni ukrep bomo izvedli. Torej, eh, Našli smo način, kako izvesti pilotski projekt z naslovom Povezovanje Evrope da eh, naslov je sicer nekoliko zavajujoč, ampak na ta način poskušamo povezati eh, državljane preko socialnih omrežij in eh, pri izvanju tega pilotskega projekta bomo letos sodelovali tudi mi v luči teh korenitih sprememb pozivam vse člane in članice e, vašega odbora, da odpravite rezervo 4,5 milijonov evrov v naši proračunski vrstici, kajti ta sredstva so res nujno potrebna za učinkovito komuniciranje z državljani. E, Glede na to, da smo se v zadnjem času večkrat sestali, se mi zdi, da smo zelo blizu dogovoru, ki bi bil eh, zadovoljiv za obe strani. Kaj ti naš cilj je jasen? Želimo jasno sporočati, kakšne so politike Evropske unije Evro, eh, in zagotoviti moramo, da se bodo državljani zavedali svojih pravic, ki jih imajo kot evropski državljani. Eh, s tem obveščanjem moramo začeti ne jutri, ampak danes, kajti smo pravzaprav že v tretjem mesecu leta 2012 in skrajni čas je, da se začnemo pripravljati na prihodnje. Eh, dogodke, ne smemo pa pozabiti tudi na druga področja, 20-letnica uh, 20-letnico enotnega trga praznujemo letos, poskušamo pojasniti e, SKP, praznujemo 25-letnico Erasmusa, imamo Evropsko leto aktivnega staranja. To so samo nekatere kampanje, ki jih bomo izvajali letos in zato je nujno, da imamo na voljo vsa že tako mejena finančna sredstva, da se soočimo s temi izzivi in zato potrebujemo vašo podporo. E, mislim, da z vami kot partnerji imamo vse možnosti, da bomo uspešni. Najlepša hvala za pozornost. Vielen Dank, Herr Polga. Hvala lepa. Povedati moram, da me je zelo veselilo, da ste zelo poudarjali tudi medinstitucionalno sodelovanje. Lahko rečem, da v zadnjih dveh letih tega nismo doživeli ravno pogosto. Zato me zelo veseli, da ste prav to tako omenjali. Ne bomo imeli volilne kampanje za Evropsko unijo, če nas ne boste vključili. Mi si to želimo. Kolegice in kolegi želimo kandidirati na volitvah in tam zmagati in dejansko nas bodo izvolili državljani. Zato mislim, da smo odvisni drug od drugega Hvala lepa za to, tega nisem eh, pričakovala, zato hvala lepa. Z novima podpredsednikoma Podimato in Karasom, ki sta mm, vključena v delo o medinstitucionalnem sodelovanju, govorila in pred poletjem nam mora še to uspeti. Imamo akcijski načrt in gospa Larus je pristojna za to prosila jo bom, da nam predstavi ta akcijski načrt. Ampak prosim, da ste tudi vi tam, ne da bomo imeli prazno dvorano. Mi nismo nasprotniki, vsi imamo isti cilj pred sabo, namreč, da bi ta Evropska unija bila bolj pripravljena na prihodnost. Mladi morajo vedeti, zakaj se morajo angažirati za to. Dobro, tukaj bom končala. Hvala, da ste govorili tudi o EVS. Opozoriti želim še na nekaj. Ti evropski prostori. Imeli smo delegacije, imamo delegacije komisije in naše delegacije, ki bodo delovale v naših mestih in povezali smo se, zato da bi imeli skupne dejavnosti, da bi imeli strukture. Vendar zahtevati moramo, da se bo to izvajalo skupaj, zaenkrat pa se to ne izvaja skupaj. Še enkrat želim povedati, da so besede sicer lepe, ampak moramo poskrbeti, da se bo to dejansko začelo izvajati v realnosti. Kar zdeva Europe Direct, sem presenečena. Povedati moram, da me to zelo veseli, v moji regiji to deluje zelo dobro, morda v kateri regiji to sicer ne deluje dobro, ampak Europe Direct ni organ komisije, ampak je to organ, ki mora vključevati vse, tudi Evropski parlament, zato morajo tudi poslanci dobiti tam besedo. O tem ne bom govorila, pri meni to deluje, ampak ne vem, pri drugih morda to ne deluje. To so torej spodbude, o katerih želim govoriti. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo medinstitucionalno sodelovanje in prepričana sem, da nas čakajo novi časi. Dobro, sedaj pa gospa Kama Evac. Ja, Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala, gospod uh, Polgat, za to predstavitev. Strinjam se z komentarji o medinstitucionalnem sodelovanju. Upam, da nas sedaj čakajo novi časi, ko ste vi generalni direktor Morda mm, veste, da se je parlament včasih zelo jezil zaradi posameznih področji sodelovanja, upam, da bomo to lahko sedaj rešili. To je, bi lahko bil tudi primer, kako ne smemo postopati in kako ne smemo komunicirati drug s drugim. Naprimer, primer za to, kako bi lahko postopali bolje, je prav ta Ne gre toliko za vsebino, ampak za to, da je komisija po svoje predstavila strani, mi pa smo imeli svoje predstave, ne da bi nas o tem obvestili. Upam, da se to v prihodnosti ne bo več zgodilo in mislim, da so te besede, ki smo jih danes slišali od vas, znak za to, da se bo to spremenilo. V zvezi s tem imam tudi vprašanje za vas. Govorili ste o 4 milijonih in pol, o sredstvih za komuniciranje. Številk za proračun nimam v glavi, ampak zanima me, ali lahko več poveste o tem, kako boste razdelili te 4 milijone in pol na različna, na različna področja. Mislim, da bi bilo dobro, če bi vedeli, kako boste določili prednostne naloge. Še nekaj me je veselilo in sicer v zvezi z preiskovalnim novinarstvom, zato da bi spodbujali preiskovalno novinarstvo. Vsi vemo, da je to zelo pomembna tema, seveda pa lahko to vodi tudi do tega, da bomo mi postali tako rekoč žrtve tega preiskovalnega novinarstva, ampak mislim, da je to mm, neka oblika dela, ki ga potrebujemo tudi v parlamentu in v komisiji, zato da bi dosegli napredek v Evropi, in v Firencah imamo univerzo o tem. Mislim, da moramo temu področju nameniti še več raziskav. V parlamentu se s tem strinjamo in mislim, da je to zelo dobra dejavnost. Upam, da bomo lahko nadaljevali po tej poti. Ampak eh, zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem, kako boste porazdelili sredstva, zato ker bo to določilo prednostne naloge in zato vam bom zelo hvaležna. Hvala. Hvala, gospod McLaughlin. Um... Hvala lepa. Čestitam, gospod Polger. Čaka vas zelo težka naloga. Komunicirali boste tudi z mojo državo, Združeno kraljestvo. Tudi z vašo, seveda, želim vam obilo uspeha pri tem, da jih boste prepričali o tem, kako dobra je Evropska unija in Evropska unija. Mm, hiša evropske zgodovine, to bo zelo zanimivo, kako boste to spravili skozi v moje državi. No, v mojem volilnem okrožju iz Midlands niso dobro obveščeni o Evropski uniji in skrbi me, da nismo uravnoteženi. Moramo biti uravnoteženi vedno, ustrajamo pri samo enem mnenju. Vem, da vi želite spodbujati razpravo, to je fantastično, ampak kako bomo poskrbeli, da bo dejansko razprava, ki ne bo preveč enostranska in da ne bomo mi preveč vodile, vodili te razprave. Nekaj me zanima. Razložite, prosim, podpirate medijske mreže in njihovo neodvisnost ampak vi jim zagotavljate finančna sredstva. Zanima me, ali so s tem povezane kakšne naloge, drugače ne morejo biti neodvisni. In ko podpiramo preiskovalno novinarstvo, je povezava s tem, kaj morajo pripraviti potem, ko se udeležijo našega usposabljanja. Sveda želimo, da bi bili ljudje čim bolj obveščeni, ampak sveda moramo ohraniti tudi svobodo medijev. Komuniciranje je dvostranska cesta. Po eni strani je nekaj, eh, oziroma čisto nekaj drugega, če samo komisija potiska informacije. Ampak, če bodo državljani izvedeli več o Evropski uniji, me zanima, ali bodo imeli možnost, da spregovorijo. Ljudje pravijo, da ne morejo govoriti z nikomor, In zanima me, ali bomo s tem, ko bomo odprli kanale do državljanov, tudi sami pripravljeni prisluhniti njim. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi z moje strani. Hvala gospodu Polgerju, kar zadeva vsebino o tem. Želim povedati hvala, da je izrazil pripravljeno za sodelovanje, to je povdaril in Petra je to že povedala, namreč glavni del naše kritike in zakaj je sploh prišlo do spora, ki ga imamo, je bilo prav povezan z vsebino. Kot parlament moramo ustrajati pri tem, da kar zadeva drugi dve instituciji, da smo na isti ravni. Mi smo ena od treh velikih institucij in želimo, da se nas ustrezno obravnava, to pa pomeni sodelovanje z vso resnostjo. Gospod Polgar, glede na to, kar smo danes slišali, mislim, da ste naše sporočilo tudi slišali in sprejeli. Emma McClarkin je opozorila na nekaj zelo pomembnega in tudi sama želim spregovoriti o tem. Mislim, da obstaja politično velika razlika med komunikacijo in propagando. Tukaj govorimo o strategiji komuniciranja. To zame vedno pomeni, da ne bo šlo za enostransko propagando oziroma za obveščanje o uspehih ali neuspehih, ampak da bomo imeli dialog med institucijami in državljani. In tukaj ne moremo že na začetku vedeti, kaj bo rezultat. Ne, cilj je, da državljanom damo možnost, da se obvestijo in da podajo svoje mnenje. To je cilj komuniciranja. Ne gre za to, da bi vnaprej vedeli, kakšen je rezultat, ampak da podamo ponudbo ali možnost za politično diskusijo. Šele tako bomo uspešni, kaj ti ljudje se bodo uprli temu, če bodo imeli vtis, da gre za propagando. Zato moramo že iz lastnega interesa postopati tako, da bo omogočal ne, eh, naš pristop odprto razpravo. Mislim, da je to demokracija in še enkrat povdarjam, da gre prav za to, gre za vabilo, za izmenjavo mnen, gre za izmenjavo mnen tudi o evropski prihodnosti. In še en stavek. V Evropskem parlamentu imamo razpravo tudi o fiskalnem paktu in o konvenciji ali morebitni konvenciji, zato da bi javno razpravljali o tem, kaj lahko Evropa pove v teh finančnih vprašanjih. Zato komisijo pozivam, da mora biti naš skupni interes in tukaj imam v očeh tudi prihodne evropske volitve in vključiti moramo državljane, zato da bodo dejansko šli na volitve. Mi moramo dejansko nekaj povedati v zvezi s to finančno krizo. Naš interes mora biti, da ima Evropski parlament pristojnosti in to moramo tudi sporočiti državljanov, kajti drugače jih bomo težko prepričali, da se udeležijo naslednjih volitev. Hvala. Hvala lepa. Ne gre samo za en uspeh, ampak povedati moram, da šesterčka brez nas nikoli ne bi bilo. Mi smo tisti, ki smo pritisnili na svet. O tem moramo govoriti. Ne gre za to, kdo je najlepši, največji, gre za to, da smo mi predstavniki ljudi. Drugače se lahko vprašamo, zakaj sploh gremo na volitve. V Strasburu imam zelo veliko skupin obiskovalcev, ampak ko jim razložimo, kako stvari delujejo, potem so presenečeni. Gospa Reding je več stvari omenila, ampak parlament je upravil zakonodajno delo skupaj s svetom in komisija mora to povedati, da to smo mi predlagali sicer, ampak zakonodajni organ je to izvedel dejansko. Parlament v sodelovanju s svetom ali tudi tako, da je imel drugačno mnenje od sveta. Komisarka ne bo padla z prestola, če nam da nekaj um, priznanja, zato ker je komisija tako ali tako vedno najpomembnejša in veseli smo, če tudi mi pridemo do besede. Gospa Vržja. Oui, merci, madame la présidente. Merci. Euh... Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, gospod direktor. Se pridružujem nekaterim kolegom, ki so že izrazili svoje mnenje. tukaj se mi zdi, da vedno v bistvu um, je naša komunikacija slabša, vedno ponujemo nekakšen dialog, ampak um, to še ni dovolj. Z dialogom smo že začeli in hvala lepa za to, ampak kaj bo pa z državljani? Um, in pa naprimer tukaj menim še družabna omrežja. Vedno več je spletnih strani, na družabnih omrežjih glede evropskih vprašanj, ampak to ni smisel dialoga. Gre za stalno posredovanje informacij in družbene mreže niso namenjene temu. Ampak po drugi strani imamo ogromno, vedno več teh spletnih strani, sploh ne vem, kako jih označiti. In te družabne mreže oziroma spletne strani na njih ne služijo ničemor. In eh, moramo obrati drugačen pristop. In želim si, tukaj bom omenila pomemben primer, danes smo glasovali o um, EU za državljane, predopovdne in prej dopovdne, um, morda nekateri niso bili tukaj, morda so pridružili šele sedaj, ampak uh, kakorkoli že, že do vsega začetka, gre za nekaj zelo tipičnega. Institucije EU ne želijo um, poslušati poslancev. In tukaj smo v bistvu zaprti v neko vizijo, ki ni prav nič povezana z državljani. Po drugi strani pa imamo EU za državljane. Ja, v redu. Um, kmalo bodo um, volitve in če je to tako, mislim, da bi moral Evropski parlament um, natančno povedati, kaj si želimo od tega Evropskega leta za državljane. Potem pa še proračun. Prej, da podne smo izglasovali um, povišeni znesek za proračun za 5 milijonov. Že dva tedna govorimo o prenosu kreditov. Nekateri pravijo, da ni treba povečati proračuna za to evropsko leto, kajti prenesli bomo kredite iz preteklosti. Um, še vedno se sprašujem, kaj bo s temi prenosi. Večkrat sem že zahtevala informacije v zvezi s tem, pa še vedno nisem dobila odgovora. Očitno ne bomo prijeli nekakšnega odgovora. To je samo prikaz uh, širše slike. Uh, saj ne želim tukaj um, konkretnih odgovorov, ampak to je pač prikaz splošnega stanja. Um, stanja, um, ki ni ravno dobro. Tukaj je veliko podobnih primerov. Prav tako je bilo govora še o rezervnih sredstvih. tudi tukaj stvar poteka predvsej tipično. Tudi tukaj bi morali poslušati Evropski parlament. Kaj ti? Evropski parlament je dal nekaj sredstev v rezervo. Zakaj? Ne zato, da bi jih komisija uporabila za to, da bi um, izboljšala svojo podobo s temi krediti. Ne, um, tukaj so bili zatem zelo konkretni projekti, naprimer vseevropska televizija. In če sem prav razumela, morda se moti, ampak odgovor komisije pa je, da bi se kar odrekli temu projektu vse Evropske televizije v korist um, komisije in njenih sporočil oziroma komunikacije. In mi um, ne moremo omakniti pridržka, ki smo ga že izrazili um, na te spremembe. Hvala. Dan. Hvala. Sedaj želim dodati nekaj še sama. V predstavitvi mi je bilo zelo všeč tema Press Europe. Vsi lahko mednarodno, mednarodno časopisje vedno beremo in nam je vedno dostopno. Ampak zelo mi je všeč, če lahko evropejci berejo evropske novice in če je to prevedeno v deset jezikov, potem to preskoči tudi jezikovne ovire in ljudje lahko berejo o tem, kaj menijo v drugih delih Evrope. Mislim, da gre tukaj za dobro povezavo in upam, da bo ta projekt še naprej uspešen. Ta zamisel se mi zdi zelo dobra. Imam še eno vprašanje. Rekli ste, da se projekt Europe Direct izteka in ali bi tukaj lahko storili še kaj. Vi ste ta projekt vedno pohvalili, mi smo ga delno pohvalili, v vseh državah sicer ne deluje dobro, ampak lahko bi deloval boljše. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi ta projekt Europe Direct izvali še naprej. In še en primer, gospa Veržija je omenila leto državljano. To je zelo pomembno leto, to je leto, eno leto pred evropskimi volitvami. Zato moramo letos izvajati projekte, ki bodo ljudi zbudili. To je moj, eh, oziroma lahko omenim svoj najljubši projekt, nagrado Lux. Leta 2012 smo želeli izvesti teden filmov, kjer bi predvajali filme, ki so bili izbrani za letos in tudi druge v vseh prestolnicah in morda tudi v drugih mestih, kjer imamo delegacije Evropske unije. Ti filmi se bodo potem predvajali v posebnih uh, kinodvoranah brezplačno. To se mi zdi zelo dobra zamisel, ampak tukaj nas morate podpreti. Nagrade Lux ne bomo predali vam, to bomo obdržali, ampak že potrebujemo vašo pomoč zato da bi lahko na osnovi teh filmov imeli razprave. To se je že večkrat zgodilo in uh, srečujemo ljudi, ki nikoli ne bi obiskali kakšne predstavitve in morda tudi ne uh, gledajo spletnih portalov, ampak imajo radi filme. Zato lahko uh, gledajo te filme in se naučijo kaj o evropski zgodovini, naprimer. To je novo sredstvo, kjer bi se komisija lahko priključila. Ne vem, ali bomo to lahko izvedli leta 2012, morda lahko hitro spremete odločitve, saj od vas ne zahtevamo nič groznega, želimo le sodelovati z vami in mislim, da bi to bila zelo dobra zamisel. Ampak to je samo ena zamisel, zelo veliko zamisli imamo letos, kjer lahko nastopimo skupaj in pri naslednjih medinstitucionalnih razpravah in o vlogi parlamenta moramo govoriti o tem, kaj lahko storimo skupaj v prihodnih letih. Izkoristiti moramo sredstva iz proračuna in pripraviti različne projekte. Dobro, gospod Polger, sedaj lahko odgovorite na vse to. Uh, you, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa poslankam in poslancem za njihove pripombe in besede. Najprej, kar zadeva rezervo. To je rezerva 4 milijonov in pol v, v zvezi z eno proračunsko vrstico in sicer mediji. To vključuje tudi Euronews, Euronet in Press Europe. To so projekti, ki jih parlament podpira. Če želimo plačati dejansko vse dolgove, ki jih imamo do teh eh, medijev, potrebujemo ta denar. Sem menedžer, zato želim držati eh, vse svoje pogodbenih obveznosti, kajti drugače bo ta denar izgubljen. S tem denarjem bomo prav tako lahko okrepili jezikovno pokritost Euronewsa naprimer. V državah, eh, kjer se izvaja ta program, to pomeni, ki tam, kjer se Euronews oddaja v nacionalnih jezikih, so javni ponudniki televizijskih storitev pod pritiskom. Zato ga Euronewsa torej morda ne bodo več mogli financirati. To je primer na portugalskem. Portugalski parlament je zelo zaskrbljen in meni, da portugalske različice Euronewsa več ne bo, zato ker televizijska postaja nima več denarja za to, da bi financirali portugalsko jezikovno različico. Ampak, če bomo imeli te 4 milijone in pol, potem bomo lahko, vsaj začasno, sedaj smo sicer na dnu uh, vala, ampak kmalo bomo spet v zelenih številkah in tem državam ne bo treba več pomagati. Sedaj smo pa na dnu, ampak pomagati moramo državam, ki so v težavah. In eden od načinov, kako jim lahko pomagamo, je, da ohranijo svojo različico, svojo jezikovno različico Euronewsa. Tukaj imamo v mislih Portugalsko in Grčijo. Tega ne bomo mogli storiti brez teh 4 milijonov in pol. To je torej konkreten primer tega, kako bomo uporabili finančna sredstva. Še naprej odgovarjam na isto vprašanje. Preiskovalno novinarstvo to je tema, ki je zelo pomembna za številne poslance v tem odboru. Zato smo začeli izvajati ti dve dejavnosti. Prva je univerza v Firencah, kjer se znanstveno ukvarjajo z raziskovalnim novinarstvom. Drugi del pa je projektna stran in v nasprotju z našim izvirnim stališčem bomo izvali pripravljalne ukrepe, ki jih je izglasoval ta odbor za leto 2012. To bomo torej izvedli. Imeli bomo specifične ukrepe o preiskovalnem novinarstvu in preučili bomo, kako bi lahko podprli specifične projekte o preiskovalnem novinarstvu zato pa bomo uporabili študijo izvedljivosti. Strinjam se z gospod Trupper in gospod McLachen, da moramo pri komuniciranju zagotoviti ljudem informacije in podatke, ki jih iščejo. Podatki morajo biti dostopni in objektivni, informacije morajo biti podane neutralno in na osnovi dejstev. V generalnem direktoratu za komuniciranje se ne obravnavamo kot ministrstvo za informacije iz prejšnjih časov. Mi smo tukaj, da podajamo dejstva čim bolj učinkovito in na čim bolj dostopen način, nikakor pa ne pristransko. Zato imamo na voljo več orodij. Več tisoč državljanov vsak ko leto izkoristi storitev Europe Direct. Prejšnji teden sem obiskal ta servis Europe Direct, to je v središču Bruslja, ta služba. In vse skupaj je mnogo bolj človeško, kot si predstavljamo pod imenom klicni center. tam delajo mladi v 20 letih in so zelo visoko izobraženi o Evropi, vsi imajo magisterije iz um, evropskih zadev, govorijo 23 jezikov, srečal sem se z mladeničem, ki je strokovnjak za raziskovalne programe in odgovarja na vprašanja tudi v irščini. Vsi govorijo vsaj tri jezike, ti operaterji odgovarjajo na telefonsko številko, ki je brezplačna, državljani kličejo in dejansko kličejo in vprašajo lahko po informacijah in podatkih in te informacije dobijo takoj, če pa je vprašanje bolj zapleteno, jih usmerijo na pravi vir. Lani so dobili 78 tisoč klicev v vseh 23 uradnih jezikih vsi jeziki so na voljo in, kako sem dejal, vedno dobijo odgovor neposredno od operaterja na telefonu. Imajo tudi spletni servis in preko elektronske pošte dobijo še veliko več vprašanj. Ljudje, ki zastavijo vprašanje, dobijo odgovor v svojem jeziku v treh dneh od tega centra Europe Direct. And Uh, precisely on the Dobro. Gospa Veržija je omenila komunikacijo od vrha proti dnu. In ena od storitev, ki jo razvija ta center Europe Direct, je rubrika Klepet. Ljudje se prijavijo na klepet in izmenjujejo zamisli. Zato gre tukaj za pristop od spodaj na vzgor, ne od zgora na vzdol. Sedejo za virtualno mizo in potem klepetajo. To je en primer, kako so informacije dejansko na voljo državljanom. Um, the, uh, the balanced... Kar zadeva uravnoteženo razpravo, in potrebo potem, da morajo biti novice neodvisne. Da, to podpiramo. Ne podpiramo storitve Euronews take in Euronet in uh, Press Europe in tako naprej. Imamo pogodbe z njimi. In te pogodbe vključujejo klauzulo, kjer je navedeno, da imajo svoje urednike. Oni so uredniško neodvisni. Teme, informacije in podobno podatki so evropski ali povezani z Evropo. Ampak uredniki sami odločajo o vsebini. Ena od zamini, zanimivih stvari, ki je vredno prisluhniti na Euronetu, je evropski pregled tiska. To je samo po sebi neodvisno, kaj ti. Te oni ustno na radio povzamejo tisk v Evropi in to vsako jutro. To je tudi eden od ciljev in dober način za obveščanje evropejcev o tem, kaj se dogaja v državah okrog njih. Še kakšno vprašanje? Dobro. Socialna omrežja. To je pojav, ki ga nihče še ni zavladal in morda ga nihče niti nikoli ne bo zavladal, kajti to je po definiciji izražanje svobode in izkazalo se je, da so nekatere velike družbe že poskusile zavladati socialna omrežja, ampak to se je končalo zelo klavrno. V socialnih omrežjih je treba izvajati dialog. To je tehnika, ki jo moramo še razviti. Zahteva določeno stopnjo profesionalizma. Vsi se učimo z socialnimi omrežji, ampak dosegli smo nekaj zelo pozitivnega. Izvedli smo pilotni projekt, ki ga je izglasoval ta odbor, namreč o delitvi informacij o Evropi na spletu skupaj sodelujejo institucije in Evropski parlament in zagotavljajo storitve in informacije. Tako se bomo veliko naučili. Kar zadeva Evropsko leto, gospa Verša. Sveda, prisluhnili bomo Evropskemu parlamentu. Evropski parlament je sozakonodajalec. Mi predlagamo, vi odločate. Tako pač je. Ne gre samo za to, da prisluhnemo vam, ampak vi odločate naš predlog je predan vam in vi ga potem obravnavate in izboljšate. Tako pač stvari delujejo. Dobro, mislim, da sem sedaj odgovoril na vsa vprašanja. Gospa predsednica. Ste vsi zadovoljni, gospa Banara Batu? Hvala lepa. Govorite o tem, kako pomembni so vizualni mediji. S temi mediji lahko posredujemo sporočila okromno državljanom, ampak ali je dobra strategija to, da bi imeli televizijo, kot naprimer Euronews, ki bi bila namenjena predvsem EU? Ali pa je bolje, da imamo na voljo proizvode, informacije, filme v že obstoječih medijih, ki um, so že priljubljeni? Kdo gleda Euronews? tisti, ki jih Evropa že tako ali tako zanima. Ampak naš cilj pa je, da bomo pritegnili tudi druge državljane, ki um, nas prej ne gledajo. In zato je bilo pametno skleniti pogodbe z večjimi televizijskimi mrežami, ki imajo ogromno gledalcev in njim bi lahko predstavili nove projekte, zato da bi pridobili novo občinstvo, poleg tistih, ki nas že gledajo oziroma jih to zanima. Kaj mislite o tem? Madame Benarapatu, bevor Herr Polger Ihnen eine Antwort gibt, muss ich Ihnen sagen, das ist. Povedati vam moram, da to pri nas ni mogoče. Naši, naše TV postaje so svobodne in nihče ne more prepisati, kaj morajo storiti. Ampak to, kar počnemo mi, je, da sedimo v nadzornih odborih in poskušamo TV postaje prepričati, da več govorijo o Evropi. V Nemčiji imamo dva, dve veliki TV postaje in že več poročajo o Evropi. Dolgo niso dovolj poročali, ampak eh, mislim, da lahko kaj storimo. Morda ima gospod Polgr kakšno zamisel. Uh, oui. um. Ja, hvala. Sveda. Velike nacionalne televizijske postaje oziroma mreže tukaj lahko odigrajo pomembno vlogo. Bodi si gre za javne televizijske hiše, ki morajo že spoštovati mandat, um, ki jim ga dodeli država in včasih je to um, tudi pokrivanje evropskih zadev, ampak tega pač ne moramo usiljevati. Prednost teh dogovorov, če obstajajo, je, da se pridobi dostop do občinstva, ki je tam, naprimer um, TFA ali pa France D, imata po, ne vem, 50 milijonov gledalcev v top terminih, torej zvečer. No, to bi težko ustvarili na evropski ravni. Seveda si tega želimo, ampak težko bo to izvesti. Kaj pa lahko storimo pri Euronews? omejitev pri Uranus je bila zaenkrat to, da je Uranus satelitska mreža. Satelit je um, ena izmed možnih poti, ampak vsi pač imajo satelitske um, antene. Ampak vedno več pa je tudi Uranusa po kablu in prav tako tudi um, sedaj se pojavlja digitalna televizija Uranus. In to pomeni, da ima sedaj več um, gledalcev dostop do Euronews. Pa še nekaj smo pozirali v nekaterih državah. Vedno pogosteje se zgodi, da TV postaje um, prevzamejo dve uri programa Euronews na svoje digitalne um, programe in tako se razširi krok občinstva. Torej stvari se vendarle izboljšujejo, lahko rečemo. Hvala lepa, gospa Kamevata. Ja, samo še nekaj v zvezi s tem vprašanjem o televiziji. E, ravno zato je pomembno, da komisija e, toliko pomena pripisuje k seminarjem za novinarje. Določeno mero občutljivosti za evropske teme je potrebno vzpostaviti. In, e, določene osebine, ki za neke novinarje, ki delujejo na lokalni ravni, je torej te teme je potrebno ponazoriti in na ta način ljudi prepričati, da bodo več govorili in pisali o evropskih temah. E, e Očitno se večini zdi, da je vse to, kar počnemo tukaj, precej nepomembno. Ne gre za to, da tega ne bi želeli početi. In, uh, Eh, kadarkoli delamo v, na področju javne televizije, moramo poskušati doseči, da bi Evropo obravnavali horizontalno, da je ne bi poskušali vedno nekako zapakirati v posamezne oddaje. Kajti, če je kje v naslovu Evropa, je več ljudi, ki televizijo ugasne, kot pa eh, preklopi na ta kanal. In zato je potrebno Evropo obravnavati kot običajno temo v poročilih, v obvestilih. E, eh, mimo grede je potrebno ljudi obvestiti o tem, kaj se dogaja. E, podobno velja za politične eh, odaje, politične razprave. Torej, eh, potrebno je ustvariti določene miše, predvsem pa je pomembno, da imamo tukaj določeno širino in da motiviramo tudi novinarje in jih prepričamo, da je naše delo pomembno in da jim pomagamo razumeti, kako vse to, kar počnemo, pravzaprav sploh deluje. Zato mislim, da so no, seminari za novinarje sploh na ravni lokalnih urednikov zelo pomembni in tukaj moramo tudi izobraževati. No, še nekaj bi dodala. Imamo problem v tem, da tukaj razpravljamo, imamo prvo branje, potem gre zadeva na svet in potem po dolgih razpravah se glasuje o naših idejah, potem gre zadeva zopet na svet in potem svet odloča. E, svet je tisti, ki spreme dokončno odločitev in to, da smo prej vse delo opravili mi, tega veliko novinarja sploh ne razume, ker ne spremljajo celotne poti in zato je dobro, da imamo možnosti ne samo za. Da, Izobražujemo ne samo o raziskovalnem novinarstvu, ampak tudi o posebno običajnih eh, kontekstih in vsebinah na evropski ravni. No, najlepša hvala, gospod in gospodje. Če nihče več nima vprašanj, se zahvaljujemo gospodu Polgerju. Zelo smo veseli, da je e, prišel sem. Poznam ga iz, na podlagi e, njegovih drugih funkcij v zadnjih desetletjih. Eh, mislim, da je zelo dobrodošlo, da je zdaj na tem položaju, da imamo v njem dobrega sodelavca in upam, da Eh, bo uspel uresničiti vse to, kar, o čemer je danes govoril in mislim, da če se bo vse to uresničilo, eh, mislim, da bomo kmalo tudi sprostili rezervo, kajti res ta denar potrebujete za eh, doseganje pravih ciljev, kot ste povedali. Najlepša hvala in nas videnje se vidimo naslednjič. Jetzt kommen wir zum Punkt 12 der Tagesordnung. Äh, Zdaj pa prehajamo na 12. točko dnevnega reda, zaščita otrok v digitalnem svetu. Sveto poročilo na lastno pobudo gospe Silvija Kosta. Ne bom uh, uvodoma ničesar razlagala, ker uh, izvolite, imate besedo. E, eh, Hvala lepa, predsednica. To je nova tema, kaj ti sedaj tudi mladoletniki uporabljajo digitalna orodja, prav tako pa se pojavljajo novi standardi in pa novi pristopi. Ta pobuda je odziv na poročilo komisije iz leta 2011 glede izvajanja uredbe sveta številka 98. To poročilo se nanaša na audiovizualno industrijo. Prav tako pa je povezano tudi zaščito mladoletnikov. Priporočilo parlamenta glede na priporočilo sveta ministrov iz leta 2006 se nanaša na audiovizualne industrije in pa na spletne storitve. Pozivamo komisijo, da pripravlja redna poročila za ocenevanje eh, dejanskega izvajanja v državah članicah in pa v okviru komisije. Prav tako tudi glede tega, da bi morda morali spremeniti in prenoviti sporočilo prva točka iz mojega poročila se nanaša na spremembe, ki so se zgodile za delovanje mladoletnikov v digitalnem svetu. Več je um, aplikacij, novih aplikacij, ki prinašajo veliko priložnosti, pa tudi veliko tveganj in groženj. Sveda se moramo posvetovati s državami članicami, ampak pri pravnih vidikih pa se vseeno včasih zgodi, da zaščita mladoletnikov ni zagotovljena. Potrebujemo pluralistični pristop, kjer se upošteva tudi digitalni svet. Digitalni svet je velika priložnost za učenje, za boljše vključevanje v družbo in pa za izmenjavo spretnosti in veščin. Prav tako pa to omogoča državljanom, da se lažje izražajo tudi v digitalnem svetu, da bolje sodelujo. Mladoletnike treba vključiti v te možnosti. No, sedaj v zadnjem času so se pravila precej spremenila in eh, to je pomembno. Če si samo pogledamo primer pravno podlago, je marsika jasno. Um, ta izraža zaveza parlamenta, pa tudi komisije, da dosežemo napredek potrebujemo bolj integre, integrirane ukrepe in morda ne bi bilo slabo, da bi se pripravila direktiva, ki bi vključevala vse različne oblike zaščite ter pa pravice ter pa spodbujanja pravic mladoletnikov, kajti trenutno so te pravice um, razprašene po številnih direktivah. Imamo naprimer direktivo o audiovizualnih storitvah, tam naprimer je govora o družabnih omrežjih ali pa o drugih medijih, veliko različnih stvari, naprimer tudi um, direktiva o e-trgovini, ta se nanaša na nekatere vidike zaščite mladoletnikov v digitalnem svetu, na druge pa ne. No, kakorkoli že, pri zaščiti mladoletnikov Moramo poštevati tudi druga priporočila, s katerimi bi zaščitili mladoletnike na spletu. Imamo naprimer tudi um, dokument iz leta 2008 glede videoigric, ta zagotavlja uh, postopen dostop da, na podlagi nekaterih meril. Page je informacijski sistem, ki ga že uporabljamo in Lahko bi poštevali tudi, da bi se audiovizualna industrija sama regulirala, ko gre za zaščito mladoletnikov. V kakšen okvir naj spravimo ta Europortal? Leta 1999. Um, je bil spostavljen tudi Safe Internet in do leta 2013 um, bo ta sistem uh, deloval. In lepo je, da so se pridobila nova finančna um, sredstva tudi v okviru Connect Europe bodo ta sredstva, upam, da zagotovljena. In v okviru tega širšega programa za varnejši internet se moramo sredotočiti tudi specifično na zaščito mladoletnikov. Pri varnejšem internetu je treba poštevati več različnih elementov, ki so zelo pomembni. Tukaj imamo prvo postavko oziroma prvo povezavo, ampak tudi pri tej povezavi potrebujemo specifičen pristop za posamično državo. Drugo, ko so mladoletniki na spletu, um, morajo biti tudi izpostavljeni določenemu nadzoru, glede tega, um, kaj se počne. In ko govorimo o nezakoniti vsebini oziroma o neprimerni vsebini za mladoletnike, um, moramo uvesti tudi nekakšne sankcije. Tudi kazensko-pravne sankcije. Kaj torej želim podariti? To poročilo mora temeljiti na štirih stvarih. Prvič, treba gotoviti, kako se tega lotiti na evropski ravni. Je pa treba po drugi strani tudi spodbujati države članice k temu, da poskrbijo, da bo začetek mladoletnikov koordinirana tudi na nacionalni ravni. Tukaj imamo še nekatere obstoječe organe kot naprimer odbor za mladoletnike v medijih. Prav tako pa imamo tudi Združenje audiovizualnih industrij, prav tako različne druge institucije in pa institucije ponudnikov storitev. Ko si pogledamo poročilo komisije, je razvidno to, da je slika med državami članicami zelo raznolika. Situacije so zelo različne. Potrebujemo bolj usklajen pristop pristop skupnosti, evropski pristop. Drugo, pristopov je več, ampak eh, naslednji pristop, ki ga želimo omeniti, je upravljanje. Kako omogočiti dostop do medijev, um, zagotoviti pravico do medijske pismenosti, to ni povezano samo z izobraževanjem, ampak je to precej širši koncept. In kot je že zapisano v digitalni agendi, kako um, zagotoviti to, da bojo tudi um, digitalne veščine obravnavane na evropski ravni. Večkrat sem se pohvalila številimi organizacijami, združenimi institucijami, tudi um, s tistimi, ki so v komisiji, naprimer, um, odgovorni za varnejši internet, prav tako imamo še Nexo in pa Evropsko šolo, več eh, drugih nevladnih organizacij. Prav tako imamo tudi um, ponudnike um, videoigric na spletu in pa druge ponudnike različnih storitev na spletu. Digitalni svet je torej zelo kompleksen. In združenja ter institucije želijo veliko, želijo tudi boljše izobraževanje in ozaveščanje, tudi na primer v okviru pa starševskih organizacij ali pa preko organizacij učiteljev. Tudi učitelje treba vključiti v to ozaveščanje. Prav tako enako velja tudi za tiste organizacije, ki so odgovorne za mladoletnike. Prav tako moramo vključiti tudi podjetja in poslovni svet na splošno. Pa še nekaj je pomembno. Nedavni um, dogovor s komisarko Krs januarja. Ta se dogovorila s um, CEO Coalition. 25 podjetij iz digitalnega sveta, ponudniki storitev, ponudniki elektronskih storitev, internetnih storitev je to podpisalo. ta sporozum je dober. Pomembno je, da države članice to uveljavijo tudi v praksi. In ta dogovor sporozum ima pet bistvenih pomembnih ciljev. In tudi združena, s katerimi se sama pogovarjam, menijo, da so ti cilji zelo pomembni. Kaj torej želimo? To, da se takoj umakne vsakršna neprimerna vsebina, še posebno, ko gre za nezakonito vsebino, naprimer pornografijo. To je zelo pomembno. Govoril sem z Evropskim eh, varuhom um, za varovanje osebnih podatkov in tudi ta je dejal, da um, nam bo to zagotovilo večjo zasebnost. Lahko je pogledati, kakšne so primerne smernice. Potem starševski nadzor. Tukaj imamo več različnih instrumentov, ki se nanašajo na to. Imamo tudi standarde, naprimer glede testiranja, kje se pojavljajo zlorabe. Torej, treba je gotoviti, um, kdaj se pojavljajo pritožbe in pa kako jih ustrezno obravnavati. Veliko občutljivih točk je pred nami. Pojavljajo se tudi nove oblike zlorabe mladoletnikov ali izkoriščenja mladoletnikov. Naprimer, če mladoletniki dobijo kreditno kartico starša, eh, potem tudi dobijo dostop do zelo nasilnih videoigric na spletu ali pa do pornografije. Naprimer, moramo zato ugotoviti, kako bi z nekim sistemom preverjali um, starost uporabnikov. Kajti, ponudniki prodajajo um, različne videoigrice, nekatere so tudi nezakonite. In sedaj um, so nekatere um, na spletu, ampak um, če hočemo doletnih priti do teh uh, videoigric, potrebuje samo kreditno kartico, ki jo pač dobijo od svojih staršev. In to je to. To bi morali spremeniti, kajti to je lahko zelo slabo za zasebnost otrok treba je to razlikovati med nezakonitimi vidiki in pa na drugi strani vidiki, ki so škodljivi oziroma neprimerni za otroke oziroma mladoletnike. Tukaj sploh še nisem prišla na pedofilijo oziroma na pornografijo. Uh, tukaj mislim na druge stvari, ki so nekje bolj um, umes, kot naprimer napalevanje otrok um, k naprimer navezvanju stikov in podobno z odraslimi. Veliko je sivega območja, kjer ni čisto jasno, kaj se bo zgodilo, ampak je pa to lahko veliko tveganje za otroke, včasih tudi fizično tveganje za otroke. To so torej zelo občutljive zadeve, ampak um, se jih moramo pozorno lotiti. Toliko glede zaščite, sedaj pa še promocija državljanstva. Bilo bi zelo dobro, da tukaj zapišemo konkretne sklice na projekte, ki že potekajo. Številne pobude so uspešne, ne gre samo za digitalno, ne gre samo za digitalno demokracijo, ampak tudi za e-demokracijo ali pa za e-sodelovanje. Tukaj so lahko mladi zelo aktivni, lahko jih povabimo k sodelovanju, to je kot nekakšna simulacija demokracije za njih. Tako da lahko mladi vadijo o takšnih stvarih. Več kot 30 držav izven Evropske unije prav tako sodelovalo v takšnih projektih, potem SchoolNet, Evropski konzorci. 30 evropskih držav je vključenih v to. In to je sedaj kot nekakšno virtualno okolje za izobraževanje. Šole, um, različni izobraževalni instituti sodelujo pri tem in poskušajo spodbujati socialne forume. Naprimer, um, tudi twinning v virtualnem svetu poskušajo krepiti. Sam predlagam, da nadgradimo ta že obstoječi delujoč okvir. Nove medije moramo uporabljati tako, da bodo čim bolj koristili mladoletnikom. Standardi so se nedavno kar precej spremenili, ampak ustrezen pristop upravljanja, izobraževanja in aktivnega sodelovanja in pa nove oblike zaščite. Vse to lahko zelo lepo izkoristimo v dobre namene, je pa res, da je tukaj kar nekaj sivih list oziroma sivega območja. Tukaj ne gre samo za pornografijo, za pedofilijo, kot sem že prej omenila, ampak gre za druge oblike izkoriščanja in zlorabe. Pri nekaterih zadevah moramo doseči še več napredka, pri drugih področjih pa moramo glede um, regulativnih okvirov narediti kakšen korak nazaj oziroma malce upočasniti delovanje, tako da bomo res poskrbeli za to, da bomo sprejeli ustrezne ukrepe. Naprimer, Včasih se je zgodilo, da nekatere države članice so blokirale določene spletne osebine, druge pa ne, kajti problem je v tem, da se včasih osebina na spletu zelo hitro spreminja. Prav tako je treba tudi obravnavati vprašanje ponudnikov storitev na spletu. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, hvala lepa, gospe Kosta, za te pripombe. Možnosti digitalnega sveta so ogromne, še posebno za novo generacijo, to očitno um, je njihova druga narava. Ampak sedaj je veliko priložnosti, ampak to prinaša tudi veliko novih tveganj. V Združenem kraljestvu, na primer, je 41 odstotkov uh, starih od 12 do 15 let, uh, ki imajo pametne telefone, ki uporabljajo vsak dan. To je ogromno. 48 odstotkov teh uporabnikov pa naj ne bi bilo zadovoljni z nekaterimi vsebinami na spletu. In to pravijo oni sami. Ampak tukaj je vendar veliko priložnosti, kot rečeno. Ampak je pa treba tudi odpraviti nekatere dejanske nevarnosti za mladoletnike. In to se potem nanaša na zasebnost in pa na napeljevanje um, k stikom, potem gre za različno ohuskanje, um, zapeljevanje in podobno na spletu. Vloga družabnih omrežij je tukaj včasih zaskrbljujoča, včasih mladi uporabljajo ta družabna omrežja zato, da urejo um, in navezuje nove stike in tudi um, šikaniranje na spletu je včasih zelo hudo in agresivno, sploh v Združenem kraljestvu. Včasih se um, na koncu zaradi takšnih stvari celo kdo ubije, torej tudi za samoro prihaja. Predvsem je treba poskrbeti za to, da bomo bolje zavestili starše in pa učitelje um, in medijska pismenost bo pri tem bistveno enako tudi um, ozaveščenost glede IT-ja. Prav tako um, moramo povečati ozaveščenost glede um, vloge državnih omrežij pri zaščiti mladoletnikov. Treba je povečati ozaveščenost glede orodij, ki so na voljo v državah članicah v, v Združenem kraljestvu upravljamo um, blokirane nekatere spletne strani za otroško pornografijo, tako se prepreči distribucija takšnih um, pedofilskih spletnih strani. Ampak potrebujemo boljše sodelovanje in koordinacijo ter izmenjavo informacij glede teh stvari. Tukaj lahko marsikaj dosežemo, če med državami sodelujemo. In strinjam se, tukaj treba poskrbeti na kakšno mešanico samoregulacije, pa tudi um, političnih ukrepov. Uh, Eh, moramo biti čim bolj fleksibilni glede tega in moramo se odzivati na nove, na nove razmere, ampak moramo pa zagotoviti to, da bomo dejansko ukrepali. Kaj ti? Če to dejansko škoduje mladoletnikom, potem moramo res ugotoviti, kako čim bolj učinkovito ukrepati uh, glede um, spletne vsebine Jasno, mladoletniki bodo veliko časa preživeli na internetu, ampak morajo biti pri tem varni, je pa res, da je, kot rečeno, tukaj tudi veliko priložnosti za njih. Hvala. Hvala, Petra. Najlepša hvala, najlepša hvala, Silvija, tudi za predstavitev osnutka tvojega poročila. Zaščita mladih na spletu je ena od najbolj problematičnih tem, ki se jih sploh lahko lotimo in vsi, ki prihajamo z Nemčije, vedmo, o čem eh, govorimo, če se spominjamo razprave predlani na tem področju, ki je bila zelo intenzivna in tudi ni bila najbolj uspešna. Potem vemo, kaj vse je povezano s to temo, ampak Silvija mislim, da je tudi povedala, ta je bistvena eh, medijska pismenost. To je zelo pomembna tema in res je potrebno razlikovati med škodljivimi vsebinami in nezakonitimi vsebinami. Nezakonite vsebine je potrebno iz spleta zbrisati in to takoj. Pri škodljivih vsebinah pa se zelo hitro odpre razprava. Eh, tudi v naših državah članicah so stvari deloma zelo različne, odvisno je tudi kakšen je kulturni pristop. Eh, to je razvidno že, če pogledamo, kakšen je sistem samonadzora pri filmih naprimer nekateri filmi so v Združenem kraljestvu predvideni za gledalce od 14 let naprej, v Nemčiji od 16 let naprej, kje drugje pa od 18 let naprej. Torej res obstajajo velike kulturne razlike znotraj Evropske unije, tudi kar zadeva pristop in kar zadeva vrednotenje tega, kaj je za mlade in otroke škodljivo in kaj ne. In tukaj moramo biti pozorni na to, da bomo te kulturne ob, razlike, ki eh, obstajajo in ki so tudi utemeljene, ohranili. Tu moramo najti neko pametno rešitev. Tudi kar zadeva medijsko pismenost, eh, ni dovolj, da govorimo o mladih in o otrocih, ampak moramo govoriti tudi o starših, o odgovornosti staršev v tem kontekstu. Tudi starši mislim, da eh, potrebujejo izobraževanje in sploh, kar zadeva socialna omrežja, je eh, veliko vprašanj povezanih z zaščito podatkov, eh, varstvom podatkov, to verjetno sodi v obravnavo kam drugam, ampak nekatera vprašanja tukaj. Eh, Eh, zadevajo tudi nas, o tem smo se že ukvarjali, kar zadeva otroško pornografijo. In eh, tu je potrebno med stvarmi razlikovati. Po eni strani gre za svobodo na spletu, po drugi strani pa za nadzor nad informacijskimi tokovi. Torej, eh, stvari so zelo občutljive in upam, da bomo našli skupaj neko rešitev, ki bo zagotavljala zaščito otrok. Eh, hkrati pa morajo otroci in mladi imeti možnost izkoriščati splet in pa tudi svoboda informacij, svoboda spleta eh, ne sme biti okrnjena, ampak jih moramo ohraniti. Torej, res moramo ohraniti ta eh, odprti prostor za komuniciranje in to je seveda zelo problematično, kadar govorimo o varstvu mladih na spletu. Hvala. Petra. Hvala, Petra. Zdaj pa Marijete. Uh, Najlepša hvala. Kratka bom, veliko je že bilo povedanega, tudi sama se zahvaljujem poročevalki. Gre za pomembno temo in Nekaj rešitev se zdi očitnih, naprimer, da se samodejne, samodejne nastavitve zasebnosti za mlade. Ampak eh, naj še enkrat ponovim to, kar ste povedali vi, poročevalka, namreč obstaja velika razlika med tem, kaj je nezakonito in kaj je nezaželeno. In kaj, pri tem, kaj je nezaželeno, je veliko prostora za interpretacijo in tudi veliko možnosti za zlorabe. Uh, morda so določene vsebine nezaželene, eh, pa taka ocena, oziroma se jih tako ocenjuje, pa taka ocena ni objektivna. Torej, moramo dejansko vlagati v to, da bodo evropejci, mladi evropejci sposobni sprejemati eh, odločitve na podlagi informacij. Veliko je bila govora o samoregulaciji, odgovornosti panoge. Uh, In sama nikakor ne zagovarjam pretirane regulacije ali preobilne birokracije ali pa tega, da bi vlada v preveliki meri posegala življenje ljudi, ampak tu je ravnotežje zelo delikatno in vprašanje je, kdo, je eh, kdo lahko igra vlogo policista na spletu, kaj ti tudi s pravili, ki jih sprejemamo, nekaj učimo novo generacijo. In gre za področje, ki je temeljnega pomena za našo družbo, ali je sodnik tisti, ki pove, da je nekaj nezakonito, ali bo to storilo lahko podjetje, če bo to podjetje, kakšna bo kolateralna škoda povezana s tem, ali eh, morda prihaja do preveč proaktivnega zauzemanja za blokiranje oziroma odstranjevanje določenih vsebin, kdo je odvisen za take eh, Eh, oziroma kdo je odgovoren za take odločitve in eh, koga take odločitve eh, eventualno lahko prizadanejo. Torej, potrebno je razmisliti o porazdelitvi pristojnosti in o demokratičnem razvo, raz, nadzoru. Kajti, nažalost, so stvari tukaj zelo občutljive, kot vidimo. Moja stranka je lani, ko je potekala razprava o blokiranju sebin, zastavila vprašanje eh, komisiji in želeli smo zagotoviti, da ne bi prišlo do blokiranja, oziroma e, kako je z blokiranjem e, strani za otroško pornografijo, e, kajti tam so stvari najbolj enoznačne in kako zagotoviti, da se to ne bo uporabljalo tudi za nezaželene vsebine ali bo ne bo, na primer, tudi eh, glasbeni sektor, sektor zabave eh, se zauzemajo za to, da bi bile odstranjene določene vsebine spleta. In mislim, da nam zadnji dogodki kažejo, da so to resni pomisleki, kajti dejansko prihaja do odstranitve določenih spletnih strani brez eh, sodbe sodnika. Eh, tu je šlo za ameriške postopke, ki so s tem Eh, prizadeli državljane, podjetja in uporabnike določenih platform po vsem svetu. Torej, mislim, da ta razprava vsebuje številne eh, zanimive elemente in upam, da bo pročevalki uspelo najti pravo ravnotežje. Želim pa povdariti, da tudi če nezakonite in neželene vsebine niso več vidne na spletu, to ne pomeni, da so izginile. To ne pomeni, da so bili rešeni vsi problemi, ki so v zadju, ravno tako to ne pomeni, da, je, da smo našli neko trajnostno rešitev. Hvala. Hvala, gospa Zaniči. Hvala, predsedujoča. Res želim čestitati gospe Kosta za odlično poročilo o zaščiti mladoletnikov v digitalnem svetu. V celoti se strinjam z njo. Mislim, da je v zadnjih letih splet bolj kot televizija postal tisto območje, v katerem poteka socialno mreženje in mislim, da to v veliki meri vpliva na vedenje marsikoga. Ne osredotočamo se na otroško pornografijo na spletu. O tem smo že na dolgo govorili, o tem je na dolgo govoril tudi odbor Libe med drugim. Ampak kot je dejala gospa Kosta, tisto, kar je pomembno, je pravica do dostopa in pravica do zaščite. Potrebno je zagotoviti dostop mladoletnikov do spletnih vsebin, istočasno pa jim je potrebno zagotoviti tudi ustrezno raven zaščite v digitalnem svetu. Nujno je torej, da poskušamo istočasno izvajati vse potrebne politike. Zagotoviti moramo, da se ne bomo znašli v položaju, ko bi mladi izgubili vsak stik z realnostjo, ker bi v svoj čas preživljali na spletu. Hvala. Hvala čestitke pročevalke za to zelo pomembno poročilo, ki je zelo dobro usklajeno z ostalimi dejavnostmi, ki se jih lotevamo glede svobode na spletu. In istočasno zdaj tukaj poskušamo pri tem še zaščititi najmlajšo generacijo. E, ta generacija e, v vedno večji meri osebne stike nadomešča stiki preko spleta. Strinjam se z večino slišanih pripomb, bi pa želel dodati naslednje. kar zadeva javno razpravo in nacionalne programe izobraževanja, katerih cilj je po eni strani priprava šol, ki res zaostajajo, kar zadeva splet in sodobne medije. Večina učiteljev, ki so pomembni vzorniki za otroke, uh, Eh, sploh ne pozna možnosti komuniciranja po spletu, ne pozna vsebin. In to je povsem pričakovan rezultat medgeneracijskega razkola. Stvari se zelo hitro spreminjajo in zato je zelo pomembno organizirati informacijske kampanje o morebitnih škodljivih in nezakonitih vsebinah na, svet, na spletu. Potem pa so tu še kampanje o zaveščanju. Zelo pomembno je tukaj spodbujati tudi samo nadzor pri mladih. V tem kontekstu so zelo pomembne družine, stik starši. Tudi tukaj obstaja razkorak med generacijami in pogosto Eh, starši niti ne uspejo spremljati tehnološkega razvoja, eh, niti ne poznajo eh, spleta in tega, kaj njihovi otroci počnejo na spletu, nimajo dostopa do spleta. Po drugi strani pa otroci zelo hitro pridajo do nezakonitih in škodljivih vsebin, zato jih moramo ozavestiti o nevarnostih, ki obstajajo. Večina nacionalnih sistemov tega ne predvideva in predvsej zaostajamo za tehničnim razvojem na tem področju. Hvala. Hvala, gospod Boris, zdaj pa gospod Fontana. Najlepša hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se pročevalki, ker mislim, da njeno delo res ni lahko. In če dovolite, bi se vrnil na to, kar je povedal kolega Boris. V celoti se strenjam z njegovim komentarji. Tudi sam mislim, da obstajata dve vrsti problemov. Po eni strani so tu pravni problemi, ko govorimo o spletu in zaščiti mladoletnikov. Eh, in tu se moramo zavedati, da gre za svet, ki se izredno hitro spreminja in razvija. Iz leta v leto so stvari drugačne in zelo težko je spremljati razvoj dogodkov, kadar se lotevamo vprašanj, kot je zaščita mladoletnikov. Zavedati se moramo, da eh, imajo otroci tu dostop ne samo do našega evropskega sveta, ampak do vsega pravzaprav. Eh, še bolj ključna pa je vloga staršev. Starši morajo razumeti, kaj so socialna mreža, kakšne so nove tehnologije, zato da lahko odigrajo svojo vlogo. Eh, Zato je zelo pomembno ozaveščati družine o tem, kakšne so nevarnosti in tveganja, na katere utegnejo naleteti njihovi otroci, ko dostopajo do spleta. Pomembno je, da poznajo potencialne nevarnosti povezane s temi novimi tehnologijami. Hvala, gospod Fontana. Zdaj pa prosim še predstavnika komisije, oziroma predstavnico komisije, če želi spregovoriti, izvolite. Hvala. Pozdravljamo odločitev parlamenta, da pripravi poročilo na lastno pobudo in da danes tukaj izvedete tudi razpravo. Uh, Je pa nekaj točk, ki bi jih želela izpostaviti in morda tudi razčistiti. Naj povem, da smo v zadnjih letih na podlagi raziskav ugotovili, da je prišlo do številnih sprememb v načinu, kako otroci in mladi uporabljajo tehnologijo. Vemo, da otroci vedno mlajši začenjajo uporabljati splet eh, po nekaterih državah že pri sedmih letih, drugod eh, so še mlajši. Eh, veliko več različnih naprav in to je povezano tudi z različnimi tveganji. E, tveganja so vezana na zasebnost, na zaščito pred škodljivimi vsebinami in tako dalje. Ravno tako upažamo tudi pomankanje kakovostne starosti primerne vsebine za otroke na spletu. E, tudi material e, ki izhaja iz spolne zarabe otrok, je še vedno dostopen na svetu. Kot je povedala pročevalka, je komisija doslej eh, izvajala program Varni splet, ki teče še neki, eh, se bo nadaljeval še nekaj let in kar nekaj dosežkov smo že zabeležili. Imamo mrežo centrov za varnost na spletu po državah članicah, imajo eh, telefonsko linijo za pomoč, eh, center za pomoč in ti izvajajo številne dejavnosti, ki jih je omenila govornica, imajo naprimer Eh, seminarije za otroke, otroke starši, usposabljanja za učitelje. Ravno tako eh, financiramo tudi raziskave na tem področju. Eh, izvedena je bila naprimer lani velika raziskava o otrocih in starših v 25 državah članicah in tu smo dobili zelo zanimive podatke o tem področju. Na podlagi eh, rezultatov teh novih eh, raziskav ugotavljamo, kako postopati v prihodnje, kot je nekdo odgovornik odejal, eh, se stvari zelo hitro spreminjajo in težko je z zakonodajo te spremembe dohajati. Komisija za enkrat do, predlaga, glede na to, da se ta program zaključi leta 2013, da bi eh, komisija še naprej financirala ukrepe, ki so pomembni za varnost spleta, spleta za otroke. Komisija torej pravzaprav predlaga, da bi ulagala v skupne vire in podatkovne eh, banke, ki bi se uporabljale za vse Evropsko omrežje centrov in eh, želi izboljšati tudi vse, eh, torej programe oziroma mehanizme za poročanje in odstranjevanje eh, spolno naravnanih vsebin. Kar zadeva nadgradno do sedanjih dejavnosti, pa moramo preučiti predvsem, kako dati večjo moč eh, otrokom in tudi učiteljem in staršem, kako jih prepričati, da bodo sprejemali pravilne odločitve, kadar so na spletu in pa razmišljamo tudi o tem, kako spodbuditi razvoj kakovostnih vsebin na spletu. Eh, potem, kar zadeva zasebnost, tukaj je komisija podala, pred, eh, podala svoje predloge pri uredbi o varstvu podatkov ampak eh, nekaj govornikov je to tudi omenjalo, komisija istočasno zelo podpira tudi samoregulacijo industrije. Mislim, da je poročevalec že omenil poziv komisarke Krusove eh, decembra 2011. 31 eh, podjetij se je združilo v koalicijo. Eh, pokriva celotno verigo od ponudnikov internetnih storitev, mobilnih ponudnikov, medijnih operaterjev in tako dalje. Eh, vključene pa so v delo tudi nevladne organizacije in tretje osebe ter raziskovalci in vsi skupaj obravnavajo pet tem. Eh, gre za orodja poročanja, nastavitve zasebnosti, zaščita otrok s starševskim nadzorom in uh, umik otrokom škodljivih vsebin. Eh, in komisija bo poskušala izvajati vsa priporočila in bo prvič pregledala svoje dosežke. Poleti letos eh, smo tudi stalno v stiku z gospod Kosto in se že veselimo dokončnega poročila. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kosta. Želite še kaj dodati? Ja, samo nekaj besed. Rada bi se zahvalila kolegom in kolegicam, pa tudi komisiji, kajti vem, da gre za zelo občutljivo vprašanje, ki deloma eh, zadeva vse, sploh kadar govorimo tudi o odgovornosti. Gre torej eh, za. Eh, nekaj, kar predstavlja nek unikum v naši zgodovini. E, zahvaljujem se vsem kolegom, ki so upozorili na odprta vprašanja. Jasno je, da moramo vse to, kar ste omenjali, v kar največji meri upoštevati. Predvsem pa je pomembno, da e, vzpostavimo pravo ravnovesje. Eh, med svobodnim dostopom do informacij, med svobodo izražanja, svobodo vedenja in pa med potrebno zaščito po drugi strani. Vendar pa pri tem ne smemo pozabiti, da. da če pogledamo naprimer Lizbonsko pogodbo, se zaščita mladoletnikov eh, razume oziroma tolmači kot eh, element, ki ga ureja ta pogodba. Poleg pravice izražanja in pravice eh, sodelovanja moramo obravnavati tudi druge pravice mladoletnikov. Pravico do dostojanstva in do uravnotežene rasti, tako fizične kot psihološke. to so skratka stvari, ki jih moramo tudi upoštevati. In če si pogledamo direktivo o otroški pornografiji, eh, lahko rečem, da poteka zelo zanimiva razprava. Veliko vas eh, ljudi opozarja na kulturno raznolikost in na različne pristope, kar zadeva medije do različnih starostnih skupin. ko govorite o zlorabah, je potrebno upoštevati tako objektivne kot subjektivne načine, kako otroci izražajo svojo svobodo. Gre torej za zelo občutljivo področje, ampak dejansko je potrebno se zavedati vsega, kar ste izpostavljali in eh, najti moramo neko pravo ravnovesje med eh, vsemi temi različnimi področji pomembno je, da ne govorimo samo o digitalnih dejavnostih, zelo pomembno je tudi, da se starši zavedajo, kaj se dogaja. Včasih moramo biti zelo previdni, zato da. Eh, ne zaidemo neko pot, ki pomeni zgolj nekakšno trženje človeka. Stvari se spreminjajo, celo preko mobilnikov imajo otroci lahko dostop do vsega mogočega in vse to je zelo težko regulirati. Nekaj, kar je pomembno in kar podpiram in glede česar mislim, da moramo doseči napredek, je prav uh, uporaba mobilnikov in pa socialna omrežja. Tu sta dve področji, ki sta v porastu in na teh dveh področjih bomo morali eh, še veliko narediti, zato da se bomo uskladili tudi na ravni držav članic. In pa še nekaj, kot ste dejali, so socialna omrežja vedno pomembnejša, eh, tudi pomemben vir informacij. In morda tu potrebujemo res nekakšna svarila, svarila staršem, svarila samim otrokom. Potrebujemo nekaj, kar se bo pojavilo na zaslonu in kar bo uh, opozarjalo otroke in starše, da nekaj, do česar dostopajo, vtegne biti nevarno. To bi lahko vključili v veliko večji meri in potem še šole in izobraževanje. res je, da otroci zelo pogosto začnejo uporabljati internet že pri sedmih letih, ampak včasih gre še za mlajše otroke, že za štiriletnike in šole se na tem področju soočajo z novimi izzivi, kajti otroci pridejo v šolo z že razvitimi določenimi spretnostmi in pogosto se na spletu znajdejo bolje kot otroci njihovi starši, torej znajo uporabljati splet, čeprav morda sploh še ne znajo brati. In zelo pomembno je, da to obravnavamo tudi v kontekstu splošne pismenosti. Morda bi tudi v to poročilo lahko vključili vprašanje digitalnih spretnosti in pa tudi vprašanje kakovosti, kakovosti ponudbe. Torej, pomembno je, da podpremo ne samo kakovostne programe za šole, ampak da razmišljamo tudi o razširitvi. Zagotoviti moramo, da, vso, da so vse novosti čim prej na voljo tudi učiteljem. Še nekaj kar je pomembno, je tudi, da uporabljamo najboljše prakse in da vrednotimo različne prakse, ki se pojavljajo v državah članicah. Veliko smo slišali o tem in mislim, da je pomembno, da zbiramo to različne izkušnje. Slišali smo eh, o tem, da obstajajo različni centri po državah članicah v povezavi s programom za varen splet. Uh, Bilo pa bi seveda zelo koristno tudi, če bi imeli lastno mrežo, ki bi nudila pomoč tako komisiji kot državam članicam, da bi sestavili nove sporazume, nova pravila, nove standarde. Zelo dobro je, da Eh, izhajamo iz takega pristopa, kajti najboljše rešitve oblikujemo ravno takrat, kadar vzpostavljamo zavezništva, potrebujemo neke sisteme, ki so bolj primerni od drugih, ampak ko govorimo o zlorabah zasebnosti, o zlorabah dostojanstva otrok, kadar prihaja do takih izmenjav podatkov, eh, lahko to uporabljajo tisti, ki oblikujejo profile. Eh, pogosto tisti, ki. Eh, dajo svoje informacije na splet, niti ne vedo, da eh, se to uporablja tudi za druge namene. Uh, torej res bi morali v večji meri govoriti o sistemih, ki bodo našli dobro oziroma spostavili dobro ravnovesje med eh, dostojanstvom in eh, vrednotami ljudi in tudi med eh, zaščito pred morebitnimi nevarnostmi. No, kot je bilo rečeno, je pomembno, da se zavedamo, da imajo otroci zelo hitro dostop do najnovejših oblik komuniciranja. Ne smemo sicer biti pretirano zaskrbljeni, moramo pa se zavedati, da prihaja do zlorab, ki so bistveno bolj subtilne narave kot eh, otroška pornografija. Gre za eh, ljudi, ki prežijo na dobro vero ljudi in eh, upam, da bomo z vašo pomočjo in s pomočjo komisije našli dobro rešitev. Ja, mislim, da so nekateri prejšnji govorniki že dejali, da se je bistveno lažje zediniti glede ciljev, kot pa o sredstvih za doseganje ciljev. Sledilo bo nedvomno še kar nekaj razprav o tem, gre za del eh, širšega vprašanja, kako pametno in smotrno eh, urejati oziroma regulirati splet in kot vidite, glede na vse slišano, to res ni enostavno. Eh, Torej, 25. aprila bo sledila predstavitev osnutka poročila, eh, glasovali pa bomo o njem 20. junija. Dobro, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je točka 13, skupne določbe o evropskih skladih ter razveljavitev uredbe 1083 skozi 2006. Pripravljavka mnenja za obe zakonodajne tajni mnenji je gospa Benera Patu. Najprej bomo eh, govorili o skupnih določbah o evropskih skladih. Predlog komisije tukaj je poskušal spostaviti skupna pravila za naslednjo generacijo strukturnih skladov 2014-2020. Predvidene so skupne določbe in temeljna načela. Eh, Eh, govora je o partnerstvih, upravljanju na več ravneh, enakosti med moškimi in ženskami, eh, zdržnosti, skladnosti z evropsko zakonodajo, nacionalno zakonodajo. To je ključen zakonodajni predlog za naslednjo generacijo strukturnih skladov, ki predstavljajo skoraj tretjino evropskega proračuna in s katerimi poskušamo doseči cilje Evropa 2020. Pristojni uh, odbor tukaj je odbor regij, ki bo Eh, sprijel svoje poročilo Julija, zdaj pa dajem besedo Maliki, izvoli. Ja, še kolegi. Hvala, Elka. Kot si, 6. oktobra je komisija um, sprejela svežen zakonodajnih ukrepov za kohezijsko politiko EU za obdobje 2014-2020. Sedaj morata svet in parlament to proučiti in to naj bi sprejeli do konca leta 2012 um, tudi strukturne sklade bomo torej poštevali. Več kot tretjino, 35 odstotkov um, obdobja 2007-2013 se namenja ravno za te sklade. In ti skladi so druga postavka po kmetijstvu. Tako vidimo, kako veliko sredstev je v to vključenih. Sveda, ti skladi zelo prispevajo k izvajanju številnih pomembnih projektov v Evropski uniji kohezijska politika trenutno predstavlja um, največji evropski prispevek za kulturo. Torej, preko kohezijske politike se največ sredstva prispeva um, v kulturi. In uh, varčevalni ukrepi tukaj niso ustrezni. To smo že včeraj povedali tudi v razpravi o evropskem četrtletju semestru. Varčevalni ukrepi tukaj niso ustrezni, ni to zadosti, zato je treba uporabiti eh, druge mehanizme, ki obstajajo v teh skladih, tako da bi zagotovili uravnotežen pristop, tako da bi spodbojali um, zemljsko in socialno kohezijo in si prizadevali za solidarnost. Prav tako bi lahko izboljšali vlogo teh eh, strukturnih skladov in zagotovili ustrezno financiranje. Na tak način bi zadovoljili potrebe in žele evropskih državljanov. Sedaj pa skupne določbe, splošne določbe. V tretjem dokumentu komisija um, predlaga več sprememb. Prva najpomembnejša sprememba, um, pozitivna sprememba, um, predvideva ponestavitev um, ukrepov in pravil za izvajanje, kajti sedaj um, naj bi um, enotna trošba veljala za pet različnih skladov in tako bi bil postopek bolj medsebojno povezan in različne sklade bi um, potem uskladili v smeri podobnih ciljev, bolj doslednih in učinkovitih. Prišlo bo do večje sinergije. Druga večja pomembna sprememba se nanaša na koncentracijo finančnih sredstev na manj ciljev. Torej, bolj se bomo sredotočili na nekatere konkretne cilje in ti cilji bodo seveda vezani na strategijo 2020. Gre za pametno, um, trajnostno rast. Ti cilji so zelo pomembni tudi za izobraževanje, za usposabljanje, za um, socialno vključenost in pa za različne spretnosti in veščine. V dokumentu imamo te splošne določbe, ampak um, vsebina zelo konkretno zadeva tudi nas, naš odbor. Moramo pa se osredočiti na nekatere konkretne um, um, vsebine, naprimer drugo poglavje in pa četrto prilogo, uh, kjer gre za eksante, torej za predhodne ocene, tako da bi poskrbeli, da bomo že mi predhodno vplivali na predloge komisije. Sedaj pa še Evropski socialni sklad. V predlogu uredbe se nam zdi zelo zanimivo to, da so glavne teme zlasti spodbujanje zaposlovanja in pa podpora mobilnosti um, delavcev, investiranje v izobraževanje, vseživljenjsko učenje in pa veščine ter pa krepitev socialne vključnosti ter pa boj proti revščini ter pa še posebno um, pomoč mladim. Prav tako bi se dogovoril o tem, da bi se še posebej osredotočili na strategije za um, nove spretnosti in nova delovna mesta. Um, mladina v akciji je tukaj omenjena. Prav tako je pomemben boj um, proti revščini in pa proti socialne izključenosti um, ter pa digitalna agenda in pa cilji Evropske unije, unije inovacij. Potem naslednji pomembni elementi. Tretji člen se nanaša na področje uporabe uredbe in tukaj imamo naprimer to, da bi um, zmanjšali osip v šolah. Večkrat smo že govorili o tem tudi v našem odboru, prav tako spodbujanje enakopravnega dostopa do um, predšolskega in šolskega um, in visokošolskega izobraževanja. In potem uh, boj proti brezposobnosti mladim ter pa pomoč najbolj ranljivim skupinam ter pa manjšinam, kot naprimer Romom in drugim. Um, sedaj še vedno govorim o um, prednostih um, tega sklada. V četrtem členu piše, da ne bi vsaj 20 odstotkov tega sklada um, namenili za socialno vključevanje in pa boja proti revščini. In potem še v devetem členu je tukaj še večja podpora za um, inovativnost na področju um, socialnih um, storitev. Je pa treba bolje ugotoviti, kakšen je ta koncept, kaj pomeni ta um, socialna inovativnost. Moramo um, to bolje opredeliti. Dolgo smo delali na teh področjih, nekateri um, ste že pripravili kakšno poročilo, pa kakšno mnenje o teh različnih vprašanjih. Tukaj mislim na mnenje gospodine Koste o Evropski platformi za boj proti revščini in pa um, poročilo gospe Honeyball glede um, zgodnega opuščanja šolanja. Ampak kakorkoli že um, vsa ta mnenja, vsa ta poročila lahko povežemo in sedaj pa usklajujem za to, da bomo um, v uredbi imeli tiste stvari, ki so za nas najpomembnejše. Bi pa vseeno omenila nekaj um, pomislekov glede sprememb, ki so naštete v tem dokumentu za sklade. Naprimer, nekatere um, določbe um, za obdobje 2007 do 2013 so bile prej prisotne, sedaj pa niso več. Naprimer, um, v točki 6 je govora o programu Equal, kjer govora o boju proti um, razlikah v podjetjih. V novem predlogu za naslednjo obdobje pa tega ni. Prav tako namenim še tretji člen trenutne uredbe, ta se nanaša na socialno vključevanje, tam je govora o boljšem dostopu do izobraževanja in um, poklicnega usposabljanja. Tega pa v novem besedilu ponovno ni. In tudi kultura ni predvidena kot prioritetni cilj, eh, čeprav je zelo vezana na izobraževanje, socialno sključenost in pa inovativnost. In pa s tem tudi na strategije, eh, cilje strategije 2020. Moramo torej biti dosledni. Um, večplastni prispevek kulture, horizontalni prispevek um, kulture ter pa medsebojna povezanost uh, gospodarskega razvoja ter pa usposabljanja um, ter pa povezanost um, tega s kulturami in pa s skupinami, ki so prekrašene, je zelo pomembna, pa to ni zadosti izpostavljeno. Zato moramo bolj podariti to, da je treba kulturne projekte umestiti v te določbe in v tretji člen bi morali umestiti tudi določbo, ki se nanaša na kulturo. Naj zaključim. Kakšen je moj prvi vtis glede teh eh, predlogov? Ti skladi so um, zelo pomembni um, za socialno kohezijo. Upam, da bomo opravili um, dobro razpravo in hvala pa vsem za predlagane izboljšave dokumenta. Hvala vsem. Ti Malika. Hvala Malika. Gospod Boriso. Hvala lepa. podrobno bi morali preučiti besedilo uredbe. Analizirati bi morali trenutno finančno perspektivo in tudi nove predloge. Strategija EU 2020 je zelo pomembna. Vprašanje poenostavitve je ključnega pomena za prejemnike sredstev, kar zadeva kulturo. Zelo pomembno je, kaj bomo izključili iz programskega obdobja od 14 do 20. Izključili bomo vse razen kulturne dediščine. Torej, če nekdo želi postaviti moderni muzej ali digitalizirati stare filme. In tukaj govorimo o nečem, kar ni staro sto let. Potem takšne naložbe v okviru novih predlogov niso mogoče. Namesto, da bi Evropejcem nudili kulturne naložbe na najvišji ravni, jim to oduzamemo govorimo tudi o izobraževalnih vprašanjih. Slišali smo, da nam Evropska komisija ne nudi jamstev glede programov mladi v akciji. Določeni programi se ne bodo izvajali. Erasmus za vse in drugi programi so ogroženi. Ti novi predlogi torej predstavljajo grožnjo za programe, ki so bili do sedaj uspešni. Hvala. Mikrofon, prosim. Merci, madame la présidente. Euh, je voudrais rapidement reprendre. Hvala lepa, predsedujoča. Naj se navežem na nekaj točk, Kolegica Molika je povedala veliko pametnih stvari. Ta zakonodajni svežen predstavlja veliko novosti, predvsem gre za smotrnost, učinkovitost ter pa za pogoje za kohezijsko politiko v EU. Ampak moramo biti zelo pozorni pri nekaterih točkah, še posebno, ko gre za um, koncentracijo določenih tem. Uh, kajti v tej uredbi um, nam bi imeli 11 prednostnih nalog in v okviru teh 11 prednostnih nalog um, bi morale regije izbrati svoje. In če si pogledamo um, predlog, potem vidimo, da kultura in pa izobraževanje nista ravno zelo izpostavljeni temi. Tide temi tudi nista um, zelo prepoznavni kot prioritete. Prav tako komisija v svojem predlogu želi um, precej um, zvišati, naprimer, uh, postavke za okolje. Regije so se v operativnih uh, programih um, ostrotočile tudi na kulturo in glede na to je treba poskrbeti za to, da bo tudi za kulturo namenjenih um, veliko sredstev, tako za kulture, kot tudi za izobraževanje. Kaj ti? socialno vključevanje, izobraževanje morate biti prednostni um, nalogi, tako kot tudi kultura. Hvala lepa, gospod Matula. Președinte, câteva observații aș avea și eu legat de aceste... Hvala lepa. Še nekaj pripom z moje strani. Kot je že bilo izrečeno, moramo predvsem biti pozorni na naslednje stvari. S to novo uredbo naj bi poenostavili pravila in določbe, naj bi pa tudi zmanjšali število zastavljenih ciljev. Ampak kaj pomeni ta koncentracija ciljev, to zmanjševanje števila? Skladi naj bi upravljali za financiranje velikih, zelo obsežnih projektov, obsežnejših kot pa v preteklosti. V tem odboru smo seznanjeni s projekti um, pri kulturi, medijih, izobraževanju in to so gotovo prepoznavne vrednote v Evropi. Morda zato ni namenjeno velikih sredstev, ampak vendarle lahko poskrbimo za to, da bodo ti projekti prepoznavni ampak sedaj očitno za nekatere projekte ne bo nobenih sredstev več. In zato moramo biti mi v tem odboru zelo pozorni na to. Moramo zagotoviti to, da bodo sredstva za kulturne projekte še vedno tu. In potem še um, znižano število zastavljenih ciljev. Naj vas upozorim na naš zorni kot. Glejte, evropske regije so zelo raznolike, zelo različne med seboj, kar pomeni, da težko za dve regiji iz dveh različnih držav um, postavimo enak model. In če bomo imeli te tematske um, koncentracije, potem to lahko pomeni tudi velika tveganja. In zato je bolje, da je dokončna odločitev sprejeta čim bliže državljanom. No pa pripričam se, da bomo mi v našem odboru našli najboljše možne rešitve, tako da bi vedno um, lahko spodbujali naše projekte, ki so nam pri srcu. In hvala lepa poročevalki za predstavitev danes. Matula, any... Hvala, gospod Matula. Želi spregovoriti še kdo? Dobro, potem prosim komisijo. Ste pripravljeni? Izvolite. Please. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa vsem govornikom. Sem iz Generalnega direktorata za regionalno politiko in zato bom odgovarjala na vprašanja s tem v zvezi, potem pa bo moj kolega iz generalnega direktorata za zaposlovanje odgovoril na drugi niz vprašanj, samo da veste, zakaj bova govorila oba. Najprej želim povedati, da komisija zelo ceni pozitivne besede poročevalke. Zelo smo si prizadevali za to, da bi poenostavili vse skupaj in to je v bistvu glavna značilnost našega predloga in zato cenimo podporo s tem v zvezi tudi osredotočenost tem je nekaj, kar ste sprejeli pozitivno, postavili pa ste tudi nekaj vprašanj v zvezi s tem. Ampak zelo lepo je slišati pozitivne besede. V prihodnosti se moramo prizadevati za to, da se izognemo razdrobljenosti financiranja, kakor veste. Je kohezijska politika bila deležna kritiko v preteklosti, predvsem zato, ker smo poskušali vse skupaj preveč razporediti. Če preveč natanko razmažemo maslo po kosu kruha, potem okusa več sploh ni. In to velja za vaš odbor, za druge odbore v parlamentu in tudi za širšo skupnost. Zato moramo poskrbeti za to, da bodo sredstva v prihodnosti bolj osredotočena, bolj zbrana, zato da bodo imela večji vpliv. Po drugi strani bi bilo dobro tudi razložiti, kaj poskušamo doseči s temi tematskimi cilji. Kakor je poročevalka povedala, to izhaja iz Strategija EU 2020, kakor veste, je to strategija, ki so jo sprejeli vsi akterje na ravni EU, zato da bi se rešili krize in da bi to predstavljalo osnovo za dolgoročno rast. To so torej tematski cili in temelijo na strategiji EU 2020. Temelijo tudi na uredbi o financiranju, ki določa pravila glede financiranja vsakega projekta, ampak to ne določa upravičenosti do posredovanja ali intervencij. Tukaj se bom spustila v uredbo e RDF, zato ker ste omenili koncentracijo in določene projekte na tem področju. Tukaj predlagamo, da bi se posvetili raziskavam, inovacijam, konkurenčnosti MSP-jem in nizkokličnemu gospodarstvu. To so tisti deli, ki naj bi bili tisto, kar bi e RDF moral storiti za to, da bi prispeval konkurenčnosti. Odvisno seveda od države članice in regije, koliko bo to skoncentrirano, zbrano, ampak vsekako želimo iti v to smer. Po drugi strani pa ni izključeno, da bi kulturna dediščina bila nekaj, kar bi lahko podpiralo katerega od teh ciljev. Naprimer, MSP so zelo pomembni akteri v zvezi s kulturno dediščino, zato lahko prav gotovo pride do razvoja projekta kulturne dediščine, ki prispeva konkurenčnosti MSP-jev. Kulturna dediščina je omenjena tudi v uredbi e RDF v okviru enega drugega cilja kot prednostna naloga glede naložb. Jasna moram biti, tematski cilji ne pomenijo, um, da so samo ti projekti upravičeni in da je potem turizem in drugo izključeno. Ne, to ne drži in še uh, ex ante pogojevanje. Zelo pozdravljam, da boste to preučili v svojem mnenju, gospa poročevalka, povedati pa želim in to bo koristilo vsem. Razlog, zakaj smo to vključili, je, da smo želeli čim bolj poskrbeti za to, da bomo postavili prave pogoje za uspeh. V preteklosti smo se naučili, da je politični ukvir regulativni okvir ali institucionalni okvir manjkal. Torej, naprimer, imeli smo financiranje za MSP-je, ampak brez strategije, kako bi lahko to financiranje umestili v zadevne regije ali brez dodatnih možnosti financiranja. Zato gre za to, da postavimo ustrezne pogoje za uspeh. Sedaj pa, če dovolite, bom predala besedo svojemu kolegi iz generalnega direktorata za zaposlovanje, ki bo spregovoril o ESF. Izvolite. Ja, Deže, sem Matil Lefebvre, delam na generalnem direktoratu za zaposlovanje. Rad bi se ponovno povrnil na vprašanje glede področja uporabe Evropskega socialnega sklada in pa kako je to povezano s kulturo. Cilj Evropskega socialnega sklada je, kot ga opredeljuje pogodba, je izboljšanje možnosti za zaposlovanje, za zaposljivost evropskih delavcev. To piše v pogodbi in to smo upoštevali tudi pri našem predlogu uredbe. pri vseh naših predlogih um, se sklusimo torej na to logiko. Tudi pri ESF. Z ESF želimo doseči tri glavne cilje strategije EU 2020 glede zaposlovanja, izobraževanja, socialne vključenosti in pa boja proti ruščini. In predlagano področje uporabe v tretjem členu prevzema ta glavna področja. Prvi tematski cilj je zaposlovanje, drugi izobraževanje, tretji pa socialna vključenost in boj proti revščini. In s tem novim predlogom komisija, glede na prejšnji predlog, želi predvsem se osredotočiti na izobraževanje in pa na socialno vključenost ter pa boj proti revščini. Pri tem se vedno um, navezujemo tudi na glavne cilje EU 2020. Kultura kot taka ni omenjena med tematskimi cilji, je pa zelo vezana na tematski cilj izobraževanja kot je omenila Rečel. Tematskih ciljev ne smemo um, zamenjevati z sredstvi, ki so na voljo. In ko bodo kulturni um, projekti vezani na socialno vključevanje, izobraževanje, um, boja proti revščini, bodo tudi deležni sredstev kajti um, to bodo prioritete, ki um, jih bodo zastavile države. Torej, tudi tukaj um, bodo na voljo sredstva iz e SF. Um, prav tako ste nekateri omenili, da programa Equal ni v uvodnih izjavah. Vete, Equal je bil instrument skupnosti v obdobju 2026. Tega smo omenili v uvodni izjavi v trenutni uredbi. Tako smo želeli spodbuditi države članice, da upoštevajo tisto, kar smo se naučili pri tej equal pobudi v preteklosti, da bi to upoštevali tudi v operativnih programih. To smo želeli. Um, tukaj je pomembno tudi načelo mainstreaminga. Tudi to načelo smo upoštevali v cilje držav članic, bolj ali manj uspešno. Ikola sedaj nismo omenili, ker je to že z leta um, obdobja 2026, um, sedaj smo že obdobja 2014-2020 in to je že nekoliko daleč od prejšnjega, predprejšnjega obdobja. Ampak cilji iz Ikola so prisotni tudi v tem predlogu za ESF. Tukaj mislim naprimer na koncept partnerstva, koncept enakopravnosti spolov ter pa koncept nediskriminacije in equal je gotovo um, veliko prispeval k dosečenim rezultatom s tem v zvezi. Za konec pa še povezava z drugimi instrumenti skupnosti. Nekateri ste omenili Erasmus, prav tako tudi pobudo Mladi v akciji, Evropski socialni sklad med tematske cilje uvršča tudi mobilnost oziroma spodbujanje mobilnosti. To je eden izmed glavnih ciljev torej zaposlovanje in mobilnost. Predlog komisije je dopolnilo tem instrumentom. Sveda ne želimo onemogočati ali pa ogrožati Erasmusa ali pa mladih v akciji. To je samo dopolnilo k tistemu, kar že obstaja. Že danes nekatere države uporabljajo ESF za spodbujanje mobilnosti in to je kar blizu tistemu, kar je v Erasmusu. Včasih države menijo, da je treba dodati finančna sredstva za kakšen program skupnosti, naprimer. Hvala. Hvala lepa. Malika, želiš še kaj dodati? Hvala lepa, Helga. Želel sem izpostaviti probleme, ki se včasih pojavljajo namreč v nekaterih regijah ni iz črpanja iz ESF. To velja tudi za Španijo. Sedaj je to država v krizi, še posebno brezposobnost med mladimi je zelo visoka, ampak Španci ne eh, uporabljajo vseh svojih sredstev iz ESF. Jih ne črpajo. Ali kaj razmišljate o tem, kaj bi tukaj lahko storili? To je vprašanje za komisijo. Bi lahko odgovorili na to komisijo, prosim. Monsieur? Ja, prosim, gospod, lahko odgovorite. Hvala. v prvih letih smo imeli težave s črpanjem. To ni bilo tako zanimljivo. Sploh v prvih eh, parih letih je bila raven črpanja dokaj nizka, potem je počasi um, začela naraščati. Sedaj je že kar visoka, kajti na koncu leta 2012. bo stopnja um, črpanja um, vseh zneskov iz e SF zelo, zelo visoka, praktično vse je bilo um, izčrpano. In zelo malo stvari bilo treba predstaviti v naslednje leto. Na no, glede Španije bi rekel, da so se. zastavljajo nekatera vprašanja glede tega, kako se uveljavlja sistem v praksi in zato se je postopek upočasnil. Zato organi niso zadosti hitro um, črpali sredstev oziroma izvali projektov v praksi. Lahko bi to na dolgo in široko razložil, ampak naša generalna direkcija si vse skozi zelo um, prizadeva za to, da bi pomagali pri reševanju različnih tehničnih težav. Včasih so kakšne take tehnične težave preprečevale celotno črpanje um, sklada, iz sklada v Španiji. Hvala. Monsieur Meres. Merci, Madame Truppel. Juste res hvala lepa, gospod Trupel. Še nekaj bi dodal, nekaj se mi zdi zelo pomembno. Namreč na zadnjem eh, Evropskem eh, svetu so se odločili, da naj bi v osem držav, kjer je brezposlenost mladih visoka, poslali misije tudi v Španijo. In glavni cilj teh misij je bil, da bi pogledali, kako se črpajo um, strukturni skladi, tako da bi ugotovili, kako preusmeriti sredstva za to, da bi se bolj učinkovito borili proti brezposobnosti mladih. Da bi to naprimer, lahko vrstili tudi um, v Erasmus ali pa Leonardo ali pa podobne projekte. Ne, to je vse v redu. Dobro, to pomeni, da bomo aprila imeli osnutek poročila, potem se bomo k temu vrnili. Okay, do, uh, Dobro, sedaj pa 15. točka na dnevnem redu in sicer izobraževanje z usavljanjem in strategija Evropa 2020. Pročeval, ko je Mary Honeyball, gre za strateški okvir za sodelovanje na evropski ravni za izobraževanje in usavljanje. Besedo dajem Mary Honeyball. Thank you, Chair. Um, the report which... Hvala, predsedujoča. Sedaj bomo imeli prvo izmenjavo mnen o tem poročilu in to je odziv na skupno sporočilo sveta in komisije o izvajanju strateškega dela za sodelovanje na evropski ravni na področju izobraževanja in usposabljanja in to je strategija Evropa 2020. Več stvari je 2020, zato bom poskušala biti jasna, o kateri 2020 govorim. To poročilo komisije je dejansko pregled stanja glede doseganja ciljev v zvezi z e ET 2020, še posebej v luči nedavnih gospodarskih težav, ki se jih vsi zavedamo. Naše odločitve so seveda odvisne od tega stanja. In nekaj časa preden je gospodarsko stanje postalo tako slabo, kot je, je svet pripravil strateški okvir za sodelovanje na evropski ravni v zvezi z um, izobraževanjem in usposabljanjem 2020. Ampak zadeve so se spremenile in čakajo nas omejitve in določene skrbi. Zato moramo kot Evropska unija in določene države članice ukrepati za to, da se upremo najhujši gospodarski kraj krizi v Evropski uniji in verjetno tudi Evropi v tem stoletju in v prejšnjem stoletju. Zato smo se v Evropski uniji dogovorili o tem, da bomo imeli strategijo za pametno, trajnostno in vključujočo rast. To je znano kot strategija Evropa 2020. Izobraževanje in usposabljanje ima tukaj zelo pomembno vlogo, to je zelo dobro, kajti izobraževanje in usposabljanje se sedaj priznavata kot zelo pomembna dela našega gospodarstva, ki lahko prispevata k temu, da bomo imeli trajnostno in preživetje sposobno gospodarstvo v prihodnosti. Na države članice morajo izvesti reforme. Izvedli smo tudi priporočila za posamezne države, ki so vključene v komisijo in eden od petih glavnih ciljev dejansko zadeva osib v šolah in terciarno izobraževanje. O tem sem že govorila, o tem smo imeli eh, poročilo, ampak izboljšanje uspeha v šoli dejansko vodi k boljšim rezultatom v prihodnosti in to ustvarja delovno mesta in tudi rast. To je zelo pomembna zadeva in mislim, da moramo to vključiti v vsak pregled gospodarskega stanja in tudi vsako strategijo za delovanje na tem področju. Ampak vse ni rožnato. Evropska meja, da bi imeli manj kot 15 odstotkov osipnikov, Do leta 2020 bi sicer bila zelo dobra za Evropsko unijo, ampak čaka nas še veliko dela. Mislim, da moramo vedeti, da imamo cilje, ki jih je treba še izpolniti in to je zelo zaskrbljujoče in kom odbor je treba na to opozoriti. Jasno je, da je gospodarska kriza zelo prizadela možnosti mladih. Brezposobnost med mladimi v Evropski uniji se je iz 15,5 odstotka na, v letu 2008 povečala na 20,9 odstotkov leta 2010. To je ena petina mladih, ena petina mladih je brezposobnih. In odstotek mladih starih od 15 do 24 let, ki niso v sistemu izobraževanja ali usposabljanja, se je prav tako močno povečal. 53 odstotkov osipnikov je brezposelnih in tako lahko vidimo, kako pomembno je obdržati mlade v šoli. In tudi kakšni so učinki tega, če prezgodaj opustijo šolanje. Cilj Evropa 2020 je, da bi zmanjšali delež mladih, starih od 18 do 24 let, ki zgodaj zapustijo šolanje na manj kot 10 odstotkov do leta 2020. To bi seveda vplivalo na gospodarstvo, ampak vedeti moramo, da če se bodo trendi nadaljevali, če bo statistika, ki sem vam jo pravkar podala, ostala na tej ravni, cilja ne bomo dosegli. Če želimo iz krize iziti močnejši, mora Evropa sprožiti gospodarsko rast. In tukaj lahko ta odbor pomaga in kot odbor bomo imeli zelo pomembno vlogo. Kajti eden od načinov, kako bomo ustvarili gospodarsko rast, je na podlagi izobraževanja in usposabljanja. Visokošolsko izobraževanje je pomemben gonilnik tega. Izobraževanje, visoko izobraževanje lahko vodi do visoko izobraženih strokovnjakov, strokovnjake pa Evropa potrebuje za to, da spodbuja raziskave in inovacije in to zagotavlja tudi spretnosti, ki jih potrebujemo v novem gospodarstvu. Preučiti moramo tudi vse življensko učenje in glede tega moramo biti realistični, kajti vse življensko učenje v smislu, da se vse življenje učimo, pravzaprav še ni realnost v Evropi ta trenutek nedavni podatki o odraslih starih od 25 do 64 let, ki sodelujejo v programih soživljenjskega učenja, kažejo, da se ta delež zmanjšuje. To pomeni, da nam tukaj ne gre posebej dobro. Trenutno smo pri 9 odstotkih številke veljajo za leto 2010. Torej 9,1 odstotek odraslih se vključuje v programe vseživljenjskega izobraževanja in to je pod ciljem strategije za izobraževanje in usposabljanje 2020, ki je okrog 15 odstotkov. Zelo veliko odraslih torej ne izboljšuje svojih spretnosti in to vodi v sklep, da v Evropski uniji nimamo naložb, ki bi jih potrebovali v naložbe. To bo oslabilo možnosti Evropske unije zato, da bi ustvarili rast in tudi možnosti za nova delovna mesta. Torej, če želimo ustvariti gospodarsko rast in če želimo uporabiti gospodarsko rast za to, da bi ustvarili nova delovna mesta, s čimer bi se rešili gospodarske krize, moramo več pozornosti nameniti vseživljenskemu izobraževanju in spretnostim. Mnogo bolj si moramo prizadevati za to, da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. In v tem odboru še o nečem veliko krat govorimo in sicer mobilnost pri izobraževanju. Vem, da vsi podpiramo mobilnost in vemo, da to lahko okrepi temelje Evrope za prihodnost in da to lahko vodi do inovacij in da se v splošnem to obravnava kot nekaj dobrega in to blagodejno vpliva na razvoj posameznika in to dobro vpliva tudi na, na razvoj Evrope v celoti. Mislim, da bi morali mobilnost pri izobraževanju spodbujati, tudi to je del poročila in tudi to je vključeno v sporočilo komisije in mislim, da se s tem strinjamo vsi. Še nekaj je zapisano v sporočilu in poročilu komisije namreč, da moramo preučiti nove spretnosti in delovna mesta. Gospodarska kriza je spremenila povpraševanje po spretnostih, to ni presenetljivo. Določene spremembe so bile potrebne že pred gospodarsko krizo. Nizko kvalificirana delovna mesta niso več eh, aktualna trenutno gospodarstvo zahteva visoko stopnjo kvalifikacije. Pričakuje se, da se bo potreba po visoko kvalificiranih delovnih mestih povečala za 16 milijonov, okrog 30 odstotkov jih po leta 2020. To samo kaže, kako pomembno je, da poskrbimo za visoko sposobljeno delovno silo. To, so torej glavni vidiki, ki jih predlaga komisija. Komisija meni, da bi to morali storiti. Pripričano sem, da se s tem strinjamo, ampak če želimo to doseči, oni predlagajo mm, določene ukrepe. Naprimer, svet za izobraževanje bi lahko govoril o izobraževanju in usposabljanju in o strategiji Evropa 2020. Na vsakem od srečen o evropskem semestru bi prav tako lahko govorili o tem. Svet bi lahko poročal marčevskemu svetu in preučili bi, kakšna so tista vprašanja, ki bi jih bilo vredno posebej obravnavati in kaj bi bilo vredno vključiti v nacionalne reformne programe. V svetu bi lahko torej preučili ta vprašanja, jih spremljali in poskrbeli, da se bo kaj ukrenilo v zvezi z njimi. Upam, da nam bo uspelo te zamisli predstaviti. Mislim, da moramo prevzeti bolj integriran pristop, zato da bodo vse organizacije in zadevni organi sodelovali v zvezi s tem. Na področju izobraževanja in usposabljanja se pojavljajo težave zato ker ne komuniciramo dobro drug z drugim. Tudi to je treba spremeniti. In še nekaj. Instrument za medsebojno poučevanje ali poučevanje med vrstniki. O tem mm, bi lahko svet ali predsedstvo govorilo na, v okviru skupine na visoki ravni. Pripravili bi pristop ki bi lahko vse skupaj združil. To je vse lepo in prav. Mislim, da moramo pozornost nameniti tudi podrobnostim. Preučiti moramo, kako bi to lahko dejansko izvedli. Ampak mislim, da je treba združiti vse institucije, vse programe in strateško razmišljanje, zato da se bomo temu lahko bolj zbrano posvetili. V sporočilu je tudi predlog, da bi okrepili povezavo med strategijo Evropa 2020 in izobraževanjem in usposabljanjem 2020. Komisija bo organizirala izmenjavo mnen med zainteresiranimi stranmi na področju izobraževanja in usposabljanja in oblikovali bi forum na tem področju, zato da bi lahko razpravljali o tem, kako bi lahko posodobili sisteme izobraževanja in usposabljanja. To je zelo zanimiva zamisel in mislim, da bi to bilo bolje uvesti pred drugimi ukrepi. Komisija predlaga tudi, da bi imeli sistem kazalnikov na tem področju, zato da bi poskrbeli, da se kazalniki, ki jih uporabljamo pri izobraževanju in usposabljanju 2020, uporabljajo tudi pri strategiji Evropa 2020. Zato bo komisija predstavila nov sistem za spremljanje izobraževanja in usposabljanja. Upajmo, da bo to kratek dokument napredek na področju izobraževanja usposabljanja 2020, vključno z kazalniki, vključno tudi z glavnimi cilji. To naj bi bilo vključeno v to poročilo. Vsi ti instrumenti, vsi ti vidiki so nekaj, kar moramo mobilizirati, če želimo doseči cilje iz programa izobraževanja in usposabljanja 2020 in strategije Evropa 2020. Vključiti moramo vse življensko izobraževanje, vse življensko učenje, Erasmus za vse, to je prav tako treba vključiti. Izdatki in prošnje za strukturne sklade in horizont 2020, to mora biti prav tako vključeno, zato da poskrbimo, da bomo izkoristili vsa sredstva, zato da čim bolj izkoristimo vse, kar nam je na voljo, zato da izboljšamo izobraževanje in usposabljanje, zato ker sta to dva zelo pomembna vidika pri tem, da se rešimo iz krize. To nam bo pomagalo pri reševanju iz krize. Krajše kot to ne gre. To je bistvo sporočila komisije, o tem bomo morali zelo razpravljati in to je samo prva izmenjava mnen, ampak mislim, da je treba k temu, kar smo že slišali, dodati troje. Slišali smo o zgodnjem zapuščanju izobraževanja, o tem govori tudi komisija govorimo o izobraževanju v vrtcih. Veliko raziskav se izvaja na tem področju in kažejo, da tisto, kar se dogaja otrokom zelo zgodaj, v bistvu jih spremlja potem celo življenje. Otroci, ki so v zaostanku že na začetku življenja, potem tudi ostanejo zadaj in ne izpolnijo svojega potencijala glede na to, da bo naše gospodarstvo vedno bolj temeljilo na znanju, mislim, da moramo to upoštevati. To je treba vključiti v poročilo in bolj povdariti, kot je povdarjeno sedaj, kar zadeva vse življensko učenje. Vse življensko učenje naj bi se končalo sedaj, ko se človek upokoji. To je tista meja. Tako vse vsaj zdi na podlagi tega poročila. Torej, štiri, pri starosti 64 se zadeva konča. Ampak že ljudje vedno dlje živijo in vedno dlje tudi delajo, zato se mi to ne zdi smiselno. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi razmislili o tem, da bi to podaljšali in da bi možnosti vseživljenskega učenja ponudili tudi tistim, ki so v pokoju. In še nekaj. Govorim o poučevanju jezikov. Mislim, da uspešne mobilnosti ne bo, če ne bo to spremljalo učenje jezikovnih spretnosti. Nobenega smisla nima, če greš v drugo državo v študij, na študij, če ne moreš komunicirati z ljudmi. Zato mislim, da bi morali države članice ne samo spodbujati, ampak tudi pritisniti na nje, da izboljšajo svoje poučevanje jezikov, zato da bo mobilnost postala realnost. Kaj ti, to se v praksi res lahko zgodi. Vem, da je to še posebej problem v Združenem kraljestvu, ampak to velja tudi za druge države članice. Mislim, da bi se kot odbor morali še naprej posvečati temu. Dobro, to so moje prve misli o tem zelo vseobsegajočem poročilu komisije. Mislim, da nas čaka še več dela in da moramo bolj poudariti glavne tematske sklope. Združiti je treba različne institucije, organe, kajti izobraževanje in usposabljanje bo ključni del. naših prizadevanj, da se rešimo krize. In mi smo pristojni odbor za to, zato je naša vloga zelo pomembna. Hvala. You, Honeyboy, Hvala lepa, gospod Honeyboy, gospod Kelly. Yeah, all, uh... Hvala lepa. Hvala, Mary Honeyball, za izjemno dobro opravljeno delo na tem področju in tudi na drugih področjih v zvezi z izobraževanjem skoraj nemogoče se je ne strinjati s um, tem, kar je povedala. Mislim, da je pokrila vse pomembne točke, ki bodo ključnega pomena, če želi Evropska unija uspeti ne samo na področju ciljev 2020, ampak tudi dlje in onkraj tega, če želimo izboljšati kakovost življenja evropskih državljanov, naprimer. Dvoje želim na kratko omeniti. Pravimo, ko omenja pomen usposabljanja. Nekaj pa me skrbi. Tisti, ki se usposabljajo, pa po mojem mnenju nimajo pravih spretnosti ali pa za ostale spretnosti prenašajo na tiste, ki jih usposabljajo. To pomeni, da se ne usposabljajo za to, kar mi potrebujemo. Primer, v moji državi, ko govorimo o skladu za prilagoditev globalizaciji, bi, eh, smo želeli organizirati usposabljanja, ampak ta usposabljanja niso bila ustrezna. In če ne bomo tistim, ki nudijo tečaje usposabljanja, zagotovili spretnosti, ki jih potrebujejo, da bodo te spretnosti lahko prenesli naprej, potem ne bomo dosegli nič. Povedala je tudi nekaj zelo zanimivega. V prihodnih letih bomo imeli 16 milijonov novih delovnih mest za ljudi z novimi spretnostmi. Izgubili pa bomo 12 milijonov delovnih mest, ki zahtevajo običajne spretnosti. Zato bomo morali poskrbeti za to, da premagamo to vrzel in da zagotovimo, da bodo ljudje ustrezno usposabljani. In z tehnološkim napredkom je treba vedeti, da bo pri vsakem delovnem mestu treba zagotoviti redno posodabljanje spretnosti zaradi tehnološkega napredka. In na določeni ravni je to tudi evropsko vprašanje. In še nekaj, kar zadeva mlade, mlade v šoli. Mladi se sprašujejo, v kakšno kariero naj se podajo. In številni učitelji, ki svetujejo v zvezi s karierami, se zavedajo o tem, kaj se bo zgodilo med mm, letošnjim letom in letom 2020. In tem mladim ljudem je treba povedati, da bi morda bilo bolje na mesto v tradicionalno področje, stopiti v kakšno novo področje. V moji državi, na primer, ti rečejo, imaš dovolj točk za pravo, lahko se spustiš v pravo, imaš dovolj točk za medicino, lahko se spustiš v medicino. Ne, mislim, da bi moral biti okvir širši. Pogledati bi morali možnosti, ki bodo na trgu, naprimer na področju energije, bo morda na voljo na 100 tisoče delovnih mest. Ampak zanima me, ali tisti, ki svetujejo mladim, to vedo, ali so podrobno izobraženi in ali imajo dovolj informacij, da lahko ljudem svetujejo, da se usmerijo v področja, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti. Če nam to uspe, potem bomo mnogo bolj uspešni, kot smo sedaj in povečali bomo tudi zaposlenost, povečali bomo kakovo življenja in Evropska unija bo bolj konkurenčna. Hvala. Thank you. So no. Hvala. Nihče več ne želi besede za to komisijo, prosim. Gospod Mores. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospa Trupl. Torej, poročevalki in odboru bi rad povedal, da vas podpiramo. Mislim, da je glede na trenutno časovnico pri EU 2020 to zelo aktualno poročilo v zadnjih letih eh, pogosto pravimo, izobraževanje še nikoli ni bilo umeščeno tako visoko v EU 2020, oziroma med prednostne naloge. Mislim, da je to res. Ampak gledajte, tu ne gre samo za neka načela, ampak smo to že pretvorili v nekatere konkretne rezultate. Naprimer, 16 držav je lansko leto prejelo priporočila, ki so pripredna za posamečne države, ki so vezana na izobraževanje na en ali drugačen način. Vseh 16 predsednikov držav in vlad je to potrdilo in do aprila je že treba pripraviti poročila o doseženem napredku. Včasih gre naprimer za um, zhodnje opuščanje šol, včasih gre za poklicno izobraževanje, včasih um, za vse življenjsko izobraževanje, včasih visokošolsko izobraževanje. Ampak kakorkoli že, Pogosto predsednik državo in vlad potrjuje, da so to pomembni cilji. Pa še nekaj, kar je bilo že omenjeno v prejšnji razpravi um, o prenašanju, mobilizaciji strukturnih skladov. To je zelo pomembno tudi za izobraževanje, pa tudi za kulturno. No, tu, tukaj se da govorimo o izobraževanju. Tisto, kar je komisija predlagala za naslednje strukturne sklade, še posebej za socialni sklad, je vezano zlasti na izobraževanje. In še nekaj bi dodal, da dopolnim tisto odprej. V osem držav, kjer je brezposobnost mladih visoka, smo poslali misije, da se pogovarjajo um, z ministri za, um, za poslovanje oziroma delo, za finance in pa izobraževanje. In sicer o tem, kako črpati in uporabljati nekatera sredstva, ki zaenkrat niso bila uporabljena, naprimer v Španiji. Prav tako pa želimo gotoviti tudi to, kako dobre prakse v enih državah eh, um, prenesemo um, tudi v druge države. Gospod Trupel, gotovo dobro poznate avstrijski um, sistem, dvojni sistem poklicnega usposabljanja, enako velja tudi za Nemčijo ali pa za Dansko. In ta sistem je zelo pomemben za prestop iz izobraževanja v svet dela. In Španija, Italija ter Portugalska to so tri države, kjer je brezposobnost eh, mladih zelo visoka, so se odločile, da se bodo zaglasovale po omenjenih sistemih za poklicno izobraževanje iz Avstrije, Nemčije in Danske. To je dobro. Sveda je treba potem prilagoditi posamičnim državam in kulturam. Ampak ravno tukaj smo videli ustrezno sodelovanje med državami. Ne gre samo za to, da bi pripravili neke dokumente, kar tako brez veze. Ne gre za to, da bomo um, te zadeve čim bolje upeljali v prakso v teh državah, kjer je to smiselno. In v tem okviru je komisija pripravila svoje um, poročilo za uveljavljanje takšnega sodelovanja. Um, pogledali smo v preteklost, v zadnja tri leta, kaj se je zgodilo nekatere stvari so se spremenile, zgodile, kot naprimer pri zgodnjem opuščanju šolanja. Svet je sprejel zelo pomembno priporočilo s tem v zvezi. Prav tako pa smo pogledali tudi v prihodnost, kot je omenila poročevalka. Še daleč smo od ciljev. Že cilj ni tako zelo, um, reko pa tesen, samo 10 odstotkov um, osipa. Sedaj smo pri 14 odstotkih. Treba je storiti več in eh, treba je upeljati ustrezne nacionalne strategije. Prav tako smo pripravili poročilo o univerzitetnem izobraževanju. Tukaj imamo zelo ambiciozne cilje za države. 40 odstotkov mladih naj bi eh, pridobilo univerzitetne diplome. Saj smo na poti do tega, ampak še vedno je pred nami veliko um, korakov, sploh v nekaterih državah. Gospa Hannibal. Pročevalka je omenila vse življensko učenje oziroma izobraževanje odraslih. Seveda smo tukaj v kočljivem položaju. Kazalci kažejo, da je sedaj manj izobraževanja odraslih kot pa pred desetimi leti. Pa čeprav se je prebivalstvo stara, čeprav bo treba delati tle in tako dalje. Odločna sporočila Evropskega parlamenta s tem v zvezi so lahko zelo koristna prednostne naloge. Pri tem smo pogledali, kaj se je zgodilo v zadnjih treh letih, pa tudi kaj se bo zgodilo, oziroma naj bi se zgodilo v naslednjih treh letih. Kot prvo, naložbe in reforme v izobraževanje. To se mi zdi pomembna točka, kajti nekaj novega je, da um, tudi na ravni držav članic govorimo o financiranju um, izobraževanja. Ne samo univerzitetne, ampak za vse ravni. Uh, že na začetku, v zgodnih fazah je treba veliko financirati. Za migrante je treba omogočiti, da bodo lahko čim prej um, vstopali na trg dela. Prav tako imamo tukaj eh, finančne sredstva za osnovnošolsko izobraževanje, eh, visokošolsko izobraževanje, um, poklicno vseživljenjsko izobraževanje. Raven financiranja bo treba postaviti v spredje v naslednjih letih in če nam bo lahko parlament pri tem pomagal, bo to odlično. Potem uh, druga stvar, um, osip, tretja. Tretja v zvezi z obraževanjem, pa četrta, um, skills, torej veščine in spretnosti. In ti bodo bolj um, osredotočene na potrebe trga dela. To je gotovo zelo pomembno, sploh glede na to, da je trenutno brezposobnost zelo visoka. Ampak to mora biti veščine, ki so prilagojene potrebam družbe v 21. stoletju. Tukaj je bilo govora o tem, katere spretnosti so potrebne, naprimer eh, pri novih tehnologijah ali pa pri tem, da bi ustvarili inovativno in ustvarjalno Evropo, Evropo ki bo ustvarjala nova delovna mesta. To so zelo pomene zadeve in na ti moramo še naprej delati. Pa še nekaj za konec, eh, da vas malce spodbudim. Um, to pogosto imenujemo upravljanje v svetu ministrov. Se vedno bolj pogosto zgodi, da se ministri bolj zanimajo za um, evropski vidik izobraževanja ampak eh, še vedno se pogosto um, meni, da EU 2020 ni zelo povezana z njihovimi nacionalnimi cilji. To gotovo ni res. Mi na evropski ravni želimo pomagati nacionalnim politikam in politikom. Tukaj smo želeli ukrepiti sodelovanje, predlagamo tudi forum, eh, tudi parlament vabim k sodelovanju na tem forumu, kot je bilo omenjeno imajo tudi peer review, torej medsebojno ocenjevanje. Španija, gledajte, ima precej um, visoko stopnjo zgodnega opuščanja šolanja in Španija bo sodelovala pri tem medsebojnem um, ocenjevanju um, in spremljanju tudi z drugimi državami, kjer je situacija boljša. In prav tako bomo imeli nekakšen priročnik. To ne bo kakšna velika knjiga statističnih podatkov, ampak se bomo sredotočili na eh, najpomembnejše kazalce, da ali bomo to, točno to želimo storiti in to je tudi predlagano v tem poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mes. Gospa Honibal, želite še enkrat besedo? Hvala. Zelo na kratko. Popolnoma se strinjam eh, z vsem, kar je povedal gospod Kelly. In moram biti res zelo pozorni, tega, da bomo dejansko usposabljali ljudi za tisto, kar potrebujejo. Ne smemo jih usposabljati za nekaj, kar lahko um, počnejo tisti, ki jih usposabljajo, ampak ni pa zelo relevantno za tisto, kar je dejansko potrebno. Uh, Glejte, um, usposobljavci so sposobni za ločene stvari, ampak tudi njih je treba na novo vzpostavljati, tako da bodo vedno znali um, vzpostavljati nova znanja. Včasih um, nekateri usposabljajo za delovna mesta, ki niso več aktualna, so pa bila pred več leti. In tudi to bo treba ažurirati oziroma upoštevati. tudi komisija povedala veliko pametnih stvari, ampak moram pa reči, da res pozdravljam um, to vabilo v parlamentu, da se tudi mi odločimo foruma in pa medsebojnega spremljanja in ocenevanja, ko bo to smiselno. Mislim, da je pametno, da tukaj sodelujemo in da se skozi gojimo dialog, kajti vsi si želimo doseči isti cilj. mislim, da lahko sodelujemo tukaj in pa na drugih področjih in to bo gotovo zelo koristno za vse. Hvala lepa, gospa Honebol. Torej, vašo predstavitev predloga poročila bomo slišali aprila in potem se bo odbor ponovno ukvarjal s tem. Sedaj pa 16. točka, sprejetje sklepov koordinatorjev. Koordinatorji so se srečali danes do povdne in sklepe ste dobili po elektronski pošti, potem torej, srečno potekalo, lahko to potrdimo, te sklepe. Ja, odlično, super. Sedaj pa 17. točka, podrazno, bi kdo kaj povedal? Ne. Vrede potem pa hvala lepa, da ste prišli, hvala za sodelovanje, hvala lepa tolmačem in um, končali smo. 27. marca bo pa naslednji sestanek. Hvala. So.